jasno vprašanje, ki nam glede teh copyright zadev, glede Google, ki je bil, da se že začenja te avtomobile. To je pani, to je pani, ki posluša tudi na 10.30. Ja. Uh, work is just somewhat related to the body. I want to start, but I cannot start because... Jaz bi hotela začeti, vendar ne morem začeti, ker eh, poročevalca ni. Gospa Trüppel, bi jo bilo treba najti. Good morning. I am, I am starting with some uh, remark. Začela bom za nekaj pripombami. Dobro jutro vsem skupaj. Prosila bi vas, eh, da natančno preverite, kaj so se dogovorili koordinatorji včeraj zvečer. To ste dobili po elektronski pošti, če imate kakršnekoli pripombe. Glede sklepov koordinatorja vas prosim, da Na koncu se je to tudi poveste, dvignite roko in boste dobili besedo. S tem vprašanjem sklepa vse je koordinatorjev, se bomo ukvarjali ob koncu. No, zdaj pa vidim gospod Trupel, ki prihaja. Hilga, prosim, da sedeš, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Ja. Die zwei ersten Sachen hat er noch. Ist man da? Začeli bomo s proračunom 2010. Tukaj imamo nekaj predlogov sprememb. Besedo pa dajem Helgi, ki vam lahko poda nekaj informacij. Helga, izvoli. Ja, good morning, liebe Mitglieder. Dobro jutro. Na splošni ravni smo večkrat govorili o proračunu za odbor za kulturo, tudi včeraj, in eh, rečeno je bilo, da so sredstva preniska. E, to sem hotela povedati. In mi za 2010 to nima več pravega smisla, ampak ko bomo razpravljali o celotnem proračunu, eh, to je razprava, o kateri bomo, s katero se bomo še ukvarjali, e, potem mislim, da bi mi kot odbor za kulturo morali jasno povedati, da smo mnenja, da so sredstva, ki so predvidena za kulturo in za medije, preniska in da bi, če hočemo, da bi na tem področju nekaj naredili, potem je treba to spremeniti in seveda se pogovarja tudi z vladami posameznih članic. Jaz upam, da bodo vsi kolegi, vsaj tisti, ki tu sodelujejo, eh, se angažirali. Eh, proračun 2010 jasno je, da smo Torej, proračun dobili, mi smo se zauzemali za to, da dobimo čim več. Hoteli smo čist jasno povedati, kako pomembna je komunikacija. Imeli smo več novih pristopov eh, z različnimi te, eh, sestanke s televizijami, z eh, novinari in ravno eh, v vsak dan bi morala biti Evropa bolj pristopna, bolj dostopna in eh, to bi morala postati eh, političen vsak dan. Zdaj, eh, mi bi hoteli dati več sredstev na voljo za programe. E, to je to, kar, e, od česar imajo državljani neposredno e, korist. To ni nekaj, kar se dogaja daleč od njih, temveč to je nekaj za državljane Evrope. Oni to tudi tako takšno občutijo. Oni potujejo lahko po Evropi, se učijo jezikov, spoznavajo različne sisteme izobraževanja in na to to, eh, t, tako krepijo svojo evropsko zavest. Mi smo povdarili tudi druge točke, povedali, kaj so naše osnove, kaj so naloge, tudi pilotni projekti, eh, ki eh, so imeli uspeh, predvsem kar zadeva to čezmejno sodelovanje novinarjev, tu bo prišlo do okrepljenega sodelovanja glede na to, da tu v kultur, odboru za kulturo eh, smo imeli prvo branje, eh, smo dobili nekaj eh, amandmajev. Jaz se z njimi strinjam, nekateri so zato tu, da stvari bolj pojasnijo. Samo v eni točki sem proti, vendar je to predlog spremembe, ki je bil umaknjen. Tako da pričakujem, da bomo imeli precej harmonično glasovanje. Hvala. Mislim, da ni treba odpirati razprave, mi smo razpravo že vodili. Ali e, mislim, da je šlo za gospod Palija Deli, ne, sploh je ni tu, se pravi, se tudi ne more eh, pritožiti. Rekla bi, da prehajam, preidemo na glasovanje. Dobili ste glasovanje seznam in nas je dovolj tu. Devet iz eh, EPP-ja, eh, torej iz vseh strank je dovolj navzočih, da lahko glasujemo. Tudi predstavnik NIA je to, torej neodvisnih. Mi in vi imate pred seboj ta seznam. Prvi amantma, kdo je za? Hvala. Kdo proti, se je vzdržal. Sprejeto. E, odstavek 2, 2, Kosta, kdo je za? Hvala, proti, vzdržani. Sprejeto. E, amandma 3, kdo je za? Proti kdo je vzdržan, sprejeto. Četrti manjma, kdo je za, proti, vzdržani, hvala, sprejeto. E, odstavek tri, peti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, odstavek tri, šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 4a, amandma 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 5, eh, amandma 8, kdo je za, moram šteti. Kdo je za? Kdo je proti? da se zdrži. Zavrnjeno. E, preg, e, odstavek 6a9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, odstavek 6b10 je umaknen, e, 6c11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, odstavek 6a12, kdo je za? Hvala. Proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6a13, kdo je za? Hvala. Proti, vzdržani, sprejeto. Kdo je za predlog gospe Trupl? Hvala. Kdo je proti? Kdo je zdržan? Hvala. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Helga Trüppel. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda danes, torej deveta točka dnevnega reda. Gre za Evropejano naslednji koraki. Na sestanku 2. septembra smo imenovali Helgo Trupel za poročevalko za to poročilo. E, Evropejana je spletna knjižnica Muzej in arhiv. In 2008. novembra je pričela delovati ti kot del eh, projekta eh, komisije in eh, njen cilj je, da bi postala kulturna dediščina Evrope dostopna vsem. To je zelo zanimiv projekt. Morali bi zdaj povedati, kako ocenjujemo ga, kako ocenjujemo njegovo perspektivo. Tu so velike teme, naprimer vsebina, kaj naj bi v tej Evropijani sploh bilo vključeno in pa organizacija, kako eh, naj bi se vodilo, kdo naj bi za to plačal, kako naj vse skupaj sploh poteka. Danes eh, bi hoteli izmenjati mnenje in poročevalka gospa Trupl bo zagotovo nas seznanila z nekaterimi idejami eh, v zvezi s tem. Jaz mislim, da bi morali razmišljati tudi na to, da gre za copyright, da gre za Google, ki je zagotovo eno eh, problem. Eh, tu se moramo vsi dejansko potruditi, da gremo po pravi poti, da ne bi Google in pa drugim dejali napačnih signalov. Eh, ona je. Imela namen, da bo 30. Eh, predložila svoj eh, poročilo, danes pa bi imeli eno razpravo, tako da lahko nekako dobimo občutek v zvezi z poročilom, ki ga bo 30. predložila in da lahko tudi kaj temu dodamo. Helga, imaš besedo. Hvala, Doris, hvala tudi za uvodne besede. V prejšnjem zakonodajnem odobju je Marielen de Con eh, vsa poročila k tej temi, to je bila faza priprave Evropejane, ko so se politično dogovarjali, da Evropska unija hoče imeti skupno digitalno knjižnico. To je velik projekt, ambiciozen projekt in Seveda, eh, tu je zelo dosti vprašanj, ki se postavljajo in seveda ni dovolj eh, finančnih sredstev. Eh, sočasno, in to bi hotela zdaj povedati, je da smo z zasebnimi koncerni, da ne rečem monopoli, kot je Google, imamo akterje, ki so že precej daleč z svojo digitalizacijo, eh, pravno v redu, ampak ne izključno, eh, kot je zdaj pokazal ta spor eh, z Googlom. Vsi so, ste verjetno videli, da Google ni uh, objavljal, digitaliziral samo osiromašenih del, tam, kjer se ne ve več, kdo je avtor, eh, temveč, eh, da je eh, digitaliziral tudi sodobne avtorje, kjer bi seveda morale veljati še avtorske pravice. In na ta način, kolikor se meni zdi, eh, so eh, imeli zelo dosti problemov, zato ker niso spraševali avtorjev, ali se strinjajo s tem, da se njihove knjige digitalizira. Google je torej to delal sam, ne da bi se z njimi posvetoval. E, ameriška e, zaščita avtorskih pravic je drugačna, torej bolj mehka kot je v Evropi, e, ker oni imajo pasus fair use, česar v Evropi nimamo, ker so posamezne države imajo še različne predpise v zvezi z avtorskimi pravicami. Zdaj je, smo imeli tudi v razpravi v komisiji z predstavniki Google na razpravo in eh, na zoče so bile tudi evropske inštitucije, knjižnice, ki sodelujejo z Google, eh, knjižnice, ki to odklanjajo, pisatelji, eh, publicisti, torej vsi tisti, ki so vključeni v to temo jaz trdim in to bo tudi glavna linija mojega eh, poročila, ki ga bomo dala 30. novembra, eh, E, jaz sem za to, da imamo dober dostop do interneta, ampak da zaščitimo na vsak način pravice. Jaz e, sem za to, da bi bilo vse zastoj, e, da bi imeli prost dostop. Prost dostop do informacije, do kulturne dediščine pa ne pomeni finančno zastojn, torej for nothing. E, to po mojem to ne pomeni. E, je pa, kot smo videli v eh, razpravah v, na švedskem in v Nemčiji, tema. Eh, in tu v javnosti se to eh, zelo živahno razpravlja. Eh, Jaz mislim, da dejansko bi morali za kulturne dobrine, za kulturne vsebine, za proizvode, e, intelektualne lastnine imeti sicer dostop v internetu eh, do tega, eh, sočasno pa bi morali tistim, ki bi hoteli oziroma morajo od tega živeti, eh, tu je cela vrsta poklicov, ki so s tem povezani, da eh, z digitalizacijo tega ne uničimo. Na to se navezuje tudi razprava z eh, internet community in pirati, ki na to gledajo drugače. Pravijo, da je to prosti tok eh, znanja, vsi more, do vse more biti to dostopno in to je legalno. Jaz mislim, da ta pristop ni pravilen, zato ker eh, sem prepričana, da srednjeročno znanstvena družba ne more biti uspešna, če Eh, kreativni, bomo imeli kreativne vsebine v internetu in ne bo ljudi, ki bi lahko tega živeli. Seveda, če bomo imeli različne proizvode v internetu, eh, ki bojo vsem dostopni, ne bo pa dosti novega, ker ljudje od tega ne bodo mogli več živeti in s tem bo uničena tudi kulturna raznolikost. In včeraj smo z Odil Kantan eh, tudi o tem govorili, kulturna raznolikost je en od eh, osnovnih stebrov našega dela tukaj, za kar se borimo v Evropi, pa tudi v eh, zunani politiki, namreč, da je Evropa eh, raznolika, kar pomeni dodano vrednost. In seveda je treba eh, razmišljati o tem, kako se bo ta projekt eh, strukturiralo. Evropejana, kot smo že rekli, eh, začeli smo leta 2008, zdaj imamo prvi seznam, kako različne države k temu pristopajo. Francija je čist zgoraj, ima največ digitaliziranih proizvodov v internetu, potem pa eh, torej Francija 40 odstotkov, če se prav spomnim, druge države pa imajo pod en oziroma dva odstotka digitaliziranih eh, vsebin. To je poziv državam, da naredijo več, da bi evropskim državljanom pri približali evropsko dediščino z to inštitucijo Evropejana. Velika razlika, kaj je Evropejana do zdaj naredila in kar se mi zdi pravilno in to je, da knjige, mm, umetniška dela, ki so avtorsko zaščitena, da to ni enostavno eh, to vključiti in da za 20. Odstot, 20. Eh, stoletje ne bi imeli velike črne luknje, se pravi, da ne bi imeli vsebin iz tega časa, eh, je potrebno z eh, imetniki avtorskih pravic se pogovarjati. Nekako je treba to seveda plačati, če se njihova dela digitalizira. To je pristop, ki je drugačen kot pri Google in Eh, eh, Google pa ima za eh, probleme, torej sodišče v Ameriki ne bo jutri o tem odločalo, Google je nekatere stvari umaknil, ampak v prihodne v Ameriki zagotovo ne bo to več tako urejeno, kot je sedaj in to je na vsak način napredek v razpravi. Za nas je po mojem mnenju, in to je moja druga velika teza, s tem projektom Evropijana, naš ev, pod vprašanjem naš evropski model. Če hočemo, da imamo to javno inštitucijo, potem moramo razmisliti, kako bomo v stanju, eh, torej države članice in pa Evropska unija to financirali. Uh, In eh, tu eh, je treba tudi politično eh, agitirati. Pred nekaj tedni smo imeli torej razpravo z komisijo in takrat je gospa Reding eh, dala eh, izjavo za tisk, preden se je bila ta razprava gotova, namreč, da javnih sredstev ni in da je treba tu sodelovati z Googlom. Jaz ne bi hotela, da tako hitro pridemo do tega rezultata. Treba se najprej eh, razpravljati, eh, treba je ugotoviti, ali res ni možno, da imamo javno inštitucijo za našo kulturno dediščino, eh, preden. Eh, daš enemu monopolistu, kot je naprimer Google, vse možnosti. Meni je šlo to takrat dosti prehitro in meni se zdi, da je dobro, da imamo zdaj to poročilo, da v odboru za kulturo o tem govorimo. Meni se zdi, da gre tu za nekatera načelna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, da moramo povedati, kakšen je naš interes na področju kulture, eh, seveda raznolikost, eh, urejen trg in eh, te kulturne dedičine ne bi smeli prepuščati novemu monopolistu, e, ki je pod pogoji, ki niso dobro izpogojevani. E, in tako, da ne bo prišlo do takih zadev, kot je zdaj v e, Ameriki, in to je za Evropo seveda zelo pomembno, predvsem za kulturno politiko v državah članicah, torej mi se moramo zelo eh, podrobno s tem ukvarjati. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj prosim kolege, da razmislijo, da povejo, kaj mislijo. E, prvi se je že javil gospod Martin. Prisrčna hvala, gospa poročevalka. Jaz mislim, da to ni bil samo zelo dober uvod, Eh, temveč da gre tu za temo, ki je izredno pomembna. Vse, kar ste rekli, lahko kot dolgoletni A moram še enkrat začeti? Ne. Eh, vse, kar ste rekli, govorili o znanstveni družbi, o to, kar ste govorili o teh, ki od tega živijo in tako dalje. Jaz mislim, da je e, napačna percepcija o tem, kaj je. Zadeva uporabno obliko in pa vsebino. Jaz bi si želel, da ravno na tem področju tisti, ki se za to osredno eh, temo zanimajo, da bi bili bolj glasni. Mogoče bi, jaz sem zdaj nov v odboru za kulturo, mal več povedati, kako bi lahko takšno alternativno financiranje izgledalo, ne glede na Google, na katerih inštitucij se bi lahko poslužili pri tem, ali ste razmišljali o tem oziroma ali je v konceptu to. Eh, eh ali imate kakšne predstave, vi kot poročevalka ali pa mogoče odbor za kulturo, kako bi dejansko bilo možno eh, konstruirati neke vrste enciklopedija Evropejana. Eh, problem raznolikosti je vedno v tem, eh, da eh, nacionalne države zelo počasi se v to vključujejo. Tudi mi v Avstriji imamo veliko takšnih eh, pomembnih knjižnic. Torej, države hočejo to same narediti. Kako bi vi, gospa Trupl, ali imate nek koncept kot pandank temu Googlovemu konceptu? in eh, moramo zdaj začeti že z eh, razpravo za eh, vključevanje v naslednji proračun, kot ste vi sami že rekli. Torej, a imate neke ideje, da bi lahko vas podprli bolj javno, kot bi tudi sam hotel to narediti. Hvala, gospa Batu. Najlepša hvala, Helga. Jaz sem htela razpravljati o naslednjih zadevah. In obstajajo osebe, ki imajo težave z pisanjem, naprimer eh, tisti, ki so nepismeni, ki so slepi ali mladina z mm, slabo izobrazbo. Ali za ljudi, ki imajo težave z pisano besedo, obstajajo kakšne možnosti. V Franciji, naprimer, ponujamo uh, zgoščenke. Eh, na teh učenkah igralci berejo knjige in na ta način lahko te prizadete osebe eh, imajo pristop do eh, književnosti. Hvala. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Trpl o tem, da moramo najti nekega sogovornika, ki ni Google. Mogoče bi ga lahko našli nekje med javnimi institucijami. In zato želim vedeti, ali ne glede na to, kar je bilo predvideno v proračunu našega parlamenta, ali se je upoštevalo, kolikšni viri so potrebni za izvedbo takega projekta. Torej, kdo bi to lahko podprl, kdo bi lahko pokril te stroške eh, oziroma verjetno je več takih subjektov, ki bi lahko prispevali svoj del. Eh, strinjam se tudi s tem, kar je povedala kolegica pred mano. Mislim, da moramo dati nek signal, ker smo pač Evropa, da v ta projekt vključimo tudi osebe, eh, ki imajo določene težave pri običajnem dostopu do takih informacij. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fises. Hvala, kolegi, za vaša izvajanja k tej temi. Jaz mislim, da je to najpomembnejša tema, eh, ki jo imamo na dnevnem redu eh, v odboru za kulturo med novimi tehnologijami. Eh, podpiranje avtorjev, to ne samo preko Evropejane, eh, omenjena je bila eh, švedska, uspeh piratske stranke, ampak imamo tudi druge primere v Španiji. Naprimer eh, so mladi ljudje tudi eh, pirati. In njim sploh ni jasno, da je to eh, prepovedano, kar delajo. Mm, ne bi ukradli jabke v trgovini, ampak e, posnet e, film iz interneta, to se jim zdi popolnoma normalno. E, Mm, to je vprašanje, s katerim se ne ukvarja naš odbor, temveč eh, drugi odbor, odbor za pravne zadeve in tako dalje, ki bi zagotovo morali prispevati k reševanju tega problema. Jaz vem, da ne moramo imeti mm, rešitve na mizi, eh, kako bi postopali z temi novimi eh, tehnologijami in to uskladili z zaščito avtorskih pravic. Ampak kar zadeva Evropejano, bi hotel povedati, da moramo Eh, vključiti druge vire, ne samo eh, Google in pa tudi ne javne uprave. Jaz sem bil šest eh, let ministr za kulturo v regiji Madrid in jaz vem, s kakimi problemi se kultura srečuje. Tu gre za zelo obsežen projekt in sredstev, po mojem, za to ne bo dovolj v odboru bi morali razpravljati seveda tudi o možnosti sponzorstva eh, za kulturo. Obstajajo sponzori za šport, eh, za kulturo, to je za pomembno za naš odbor in zato mislim, da je tudi eh, pomembno in da bi bilo dobro, če bi pripravili poročilo o možnostih, pravnih možnostih sponzoriranja v posameznih državah mi bi morali eh, to primerjati tudi z eh, pravnim redom v Ameriki. Potrebujemo jasno stališče in potrebujemo rešitev, ki bi bila atraktivna tudi za podjetje, ker drugače bomo imeli velike probleme. Gospa Ferhajn. Najprej bi se, gospod Trupel, vam hotela zahvaliti za prvo poročilo na to temo. Mislim, da gre tu za izredno pomembno temo. Eh, dajanje eh, znanja eh, na voljo, lažji dostop do književnosti, to je zagotovo pomembna tema na področju izobraževanja. Torej ne samo kulturna tema, temveč tudi izobraževalna tema. In jaz mislim, da Eh, obsežnost, kot je predvidena Evropejana, da bi torej v vse Evropi vključila dela, ki so na voljo, mislim, da je to nekaj, česar ne bi smeli podcenjevati in da se moramo dejansko angažirati, da bi to realizirali. Vi ste govorili o pomembnem vidiku, namreč eh, eh, kaj je z avtorskimi pravicami. Ne sme biti tako, kot je zdaj v razpravi z Googlom, kjer se ne upoštevate avtorske pravice, ki, jaz mislim, da moramo dati v ospredje kreativnost, se pravi, da bi se ustvarjala nova dela, to pa ne bo funkcioniralo, če književnosti, umetnosti bomo dajali na voljo brezplačno lahk dostop, dostop za vsakogar, ne pomeni nujno tudi brezplačno, ker na ta način kultura ne bo mogla e, obstajati. Jaz vem, da razprava ravno pri mladih ljudeh eh, smatrajo, da je to e, ni prav, e, enostavno mladi ljudje ne vejo, kaj je prav in kaj ne. Torej, ne kradejo jabolk, ampak snemajo iz interneta e, vsebine. Moramo se zavedati, da to ni prostor, kjer ne veljajo nobena pravila in moramo vedno eh, upoštevati tudi teme, bomo, eh, o katerih bomo v naših odborih razpravljali v prihodnem. Problem avtorskih pravic ni samo problem pri Evropejane, temveč tudi druge in mislim, da bi morali o tem konsekventno razpravljati, da bi morali priti do tega, da je dostop do kulture olajšan. Eh, da je treba obe strani med seboj povezani. Mi se moramo razpravljati tudi o financiranju takšnega projekta. To je po mojem nujno potrebno, tako da bi lahko raznolikost Evrope ohranili in, in s tem se moramo intenzivno pozabavati in najti poti, kako bi lahko ta projekt udejanili. Preko držav članic, preko različnih partnerjev, torej različne možnosti, vendar mislim, da je projekt eh, tako dober, da si želim, da bi uspel. Hvala lepa, gospa Šakl. Thank you, Chair, and thank you, Ms. Trupel, for your uh, proposal on this topic. I think it's extremely. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa, gospod Trupel, za to poročilo, ki je zelo pomembno, to je povezano tudi z avtorskimi pravicami in eh, konkurenčnostjo. Tukaj imamo povezavo z spletom, ki ga težko nadzorovati. Tukaj gre za zelo težavno vprašanje, ki se nanaša tudi na kulturo umetnosti in literaturo. Treba je seveda avtorje vedno ustrezno nagrajevati in zaščititi, vendar pa morajo umetniki sami, avtori sami določiti obseg, do katerega si želijo finančno kompenzacijo nadomestilo. Sej lahko umetniki dajo na voljo svoje dela tudi brezplačno in s tem širijo znanje o sebi pogledati bi bilo treba tudi na to zadevo in oskladiti komercialne interese, ki se pojavljajo v tej razpravi in jih povezati z pravicami avtorjev, umetnikov. Mislim, da bi bilo to treba upoštevati pri kombinaciji avtorskih pravic in pravic potrošnikov. Želim eh, opozoriti kolegice in kolege na to, da ne govorimo o avtorskih pravicah. To bomo obravnavali pozneje. Danes govorimo o Evropejani in kako sploh lahko oživi ta projekt, eh, da to ne bo preveč razdrobljeno, da dela malo nekaj Francije in malo nekaj kdo drug. Torej, mi se sedaj koncentriramo na Evropejano. Avtorske pravice bodo Predmet razprav v naslednjih mesecih. Predvidena je velika javna predstavitev skupaj z odborom za pravne zadeve. Mislim, da bo to glavna tema naslednjega leta. Ampak sedaj je na dnevnem redu Evropejan, Evropejana Kama Evert. Je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa Trupl. Tudi jaz eh, se strinjam z dvemi pomembnimi pristopi, ki ste ju predstavili. Eh, prosto dostopno ne pomeni brezplačno. Kljub temu je treba razmisliti o tem in avtorske pravice so pač s tem povezane, ali to uh, hočemo ali ne. Eh, in zato moramo razmišljati eh, uh, o tem, kako najti neko pametno in tudi kar se da poceni rešitev, uh, ki bo sprejemljiva za uporabnike. Uh, se imamo tudi pri javnih knjižnicah, tako da si lahko knjige posvojamo brezplačno ali pa eh, s tem, da se letno plača neka pristojbina. Mislim, da moramo malo razmisliti o tem, kako najti neko pametno balanso med pravicami avtorjev in umetnikov na eni strani, na drugi strani pa tudi tem, kar si želijo uporabniki. Torej, delim vaše mnenje, da tudi da gre prehitro uh, če bi rekli, da bomo vse to naredili preko Google. Mislim, da je ta pristop z Evropejano, da bi imeli uh, evropski internetni portal za kulturno dediščino Evrope, da je to pravi pristop in da pa moramo biti tudi pripravljeni reči, da nam je to toliko vredno, da smo za, pripravljeni za to izdati javni denar, da bi ščitili kulturno dediščino v Evropi in jo naredili dostopno. Mislim, da imamo različne oblike javno-zasebno partnerstva, pa tudi druge oblike. Vsem tem je treba razmisliti in tudi v sporočilu komisije so navedene ideje, kako bi eh, to Eh, pokrivali s prispevki različnih držav članic. Vendar se mi zdi kritičen pristop, ki je tudi nakazan v tem dokumentu, da bi to financirali z reklamo. Mislim, da je to vendar nekaj, ko je treba trikrat premisliti, a je to pametno. Ravno pri kulturni didiščini, da bi naredili tako, da to finan, tak dostop financiramo s plačano reklamo, da bi tam potem eh, eh, persil delal verb, eh, reklamo za pravilni prašek ali Nokia. Ne vem, ali je to res v našem smislu in razen tega se je treba vprašati, kaj pomeni splošno prosto dostopna dela. V poročilu je napisano, da je tudi pri teh delih tako, da bi bil uh, priklic deloma treba plačati. In tu je vendarle treba se vprašati, da tam, kjer ni več avtorskih pravic pri določenem delu, potem naj bi ta vendarle bila dostopna brezplačno. Mislim, da bi to bil pravi premislek. Pa še nekaj o Google. Pred nekaj tedni sem prebrala zelo zanimiv članek v Süddeutsche Zeitung, kjer eh, se sprašujejo, tudi o poštenosti in korektnosti podatkov v teh elektronskih knjigah Google, da se pojavljajo stvari, kot naprimer knjiga o Bobu Dilnu eh, z leto izdaje 1993. Potem eh, 1893 in tudi glede nemških naravoslovcev so določene napačni podatki, tako da mislim, da smo z Evropejani na boljši poti, da ponujamo ljudem pravilne osebine in da knjige in umetnine uh, ne obeležimo z napačnimi podatki, kajti to tudi ne bi bilo v skladu z izobraževalnim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 tu bi lahko prišlo do komercialne dominance Google in to je naša skrb. In to je povezano z nečim, kar manjka v evropskem sistemu, torej digitalizacija zgodovinskih eh, vrednosti, vrednot. Pogosto manjka ta dostop. To ne velja samo za sedanje izdaje, temveč tudi za druge vire, ki digitalno niso dostopni in zato mnogim ljudem sploh niso dostopni. In zato je ta evropski projekt naj bi bil zasnovan tako, da se dele digitalizirajo in da na ta način jih tudi zavarujemo za prihodnost. Želim spomniti na to, da Google ni nujno trajnostna opcija in digitalizacija nam omogoča, da shranimo taka dela dolgoročno. In zato sem mnenja, da je to ključni vidik, predvsem tudi za Evropsko unijo. Poleg tega želim opozoriti tudi na nekaj, kar je bilo danes že omenjeno v zvezi z avtorskimi pravicami in kar zadeva tudi legalni dostop. Se pravi, to, kar uh, naj bi bilo dostopno za vse. Ta vidik je treba upoštevati, vendar naš evropski program naj bi um, bil vendarle tudi komercializiran, torej mora biti neki javni del, ki bi bil dostopen za vse, ob tem pa naj bi razpolagali tudi sistemom, ki bi s tem konkuriral. Kajti Google uh, je ravno, za Google je značilna hitrost, zato da nudi takojšnje rešitve in naš program malo za tem zaostaja in tudi ni tako hiter. In zato bi bilo mogoče dobro, če bi nacionalne sisteme pospešili če bi zagotovili eh, večjo hitrost. In za komisarja, ki je za to pristojen, je zelo pomembno, da nadzira nacionalne sisteme in programe tako, da no, ne bomo preveč odvisni od enega akterja, kot je Google. Torej, vloga nacionalnih sistemov eh, je nekaj, kar eh, ne gre podcenjevati, predvsem kar zadeva tudi hitrost sistemov, gospa Mekadilek. Oui, moi aussi, je, veux, je voulais m'associer. Voilà. Tudi jaz se želim iskreno zahvaliti za poročilo gospe Trupe. In tudi jaz delim načela, ki jih vsebuje to poročilo. Menim, da nas Evropejana sili k novim premislekom, torej da malo pogledamo čez eh, rob lastne sklede, se pravi, da ne razmišljamo več v običajnih kategorijah in znotraj nacionalnih meja, ker je medmrežje, eh, ker medmrežje ne pozna meja in ker je to odličen instrument. Torej, eh, internet, ki pa se ga lahko seveda tudi zlorabi. To je jasno. Želim povdariti tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Prvič, vrstvo avtorjev, potem eh, tveganje popolne brezplačnosti in posledice takega, take brezplačnosti na kulturno raznolikost. To so najpomembnejši še osi tega poročila. Vendar eh, situacija nam je znana. Eh, premalo je sredstev za kulturno področje, tudi za področje izobraževanja. Verjetno mi ni treba se spuščati v podrobnosti, vse to nam je znano. Včeraj smo ponovno slišali, da e, je velika finančna stiska in e, številnih ukrepov za to tudi ni mogoče izvesti. Zato sem rahlo v skrbih. Torej, če je premalo sredstev, potem vemo, kdo bo trpel zaradi tega na področju kulture in izobraževanja. To so ravno tisti, ki imajo najmanj dostopa do teh instrumentov. Torej, bojim se, da bo prišlo do nove razredne družbe, do družbe različnih hitrosti kajti so instrumenti, kakršni je Google, ki se seveda razvijajo naprej in v zvizi z Evropejano se je treba vprašati, kako naredimo dostopne te vsebine, na kakšen način naj bi jih naredili dostopne in kako narediti našo kulturno dediščino uh, tako znano, da eh, ta pristop različnih hitrosti ne bi igral vloge. Torej ravno v zvezi s tem moramo razmisliti in tudi kar zadeva regulacijo. Google se bo razvijal naprej, tega ne moremo ustaviti. Vemo, kaj se dogaja na kitajskem in vemo, kako sodeluje kitajska eh, z gospodarstvom na kitajskem. Torej so uh, regulativni mehanizmi, ki jih moramo zagotoviti. In kar je bilo rečeno v zvezi s tveganjem eh, te brezplačnosti, temu se lahko samo pridružim. Torej, če eh, ni brezplačno, potem ima stvar seveda svojo ceno. In to je pač treba tudi premisliti. Gre za to, da naj bi imel še naprej vsak dostop do te odlične knjižnice. Ne sme biti tako drago, da se ljudje prestrašijo in ne sme nastati družba različnih hitrosti. Kaj ti gre tudi za pedagoški instrument, ne more biti tako, da tisti, ki si ne, tega ne morejo privoščiti, da se morajo poslužiti drugih instrumentov, ki so v celoti komercialni. Varstvo podatkov je mm, mm, nadaljna tema, ki me zanima. Uh, predvsem tudi kar zadeva mlade uporabnike in to so nekateri tudi že upravičeno povedali. Gre za zelo pomemben uh, interes in treba je informirati mlade, tako da se bodo zavedali nevarnosti, ki so povezani z uporabo interneta. So povezane z uporabo interneta. Hvala. Želela sem samo dodati naslednje. Kaj pa bi bilo, če bi prosili komisijo, uh, da iz sredstev za komunikacije eh, dajo eh, sredstva za to, torej da bi eh, pripravili manj nekih brošur, nekih, eh, eh, nekega drugega gradiva in da bi sredstva preusmirili v ta eh, projekt. Gospa Paladili, prosim. Ja, ja, ja, Hvala poslanki Trupl za to, kar je povedala v zvezi z Evropejano. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati, veliko je bilo že povedanega, vendar menim, da gre pri tem za velik projekt eh, Evropske unije in tudi komisije v korist kulture. Torej prioriteta digitalizacije eh, del in vzpostavitev knjižnice Evropejana, mislim, da je temu treba res nameniti prioriteto. Mnenja sem, da če digitaliziramo ta dela in postavimo knjižnico na medmrežje, da s tem damo možnost ne samo mladim, temveč tudi drugim evropejcem in ne samo evropejskim državljanom, vsem nudimo možnost, da uporabijo zelo dragocene knjige, in ki so trenutno v knjižnicah, do katerih nimamo dostopa. Torej, digitalizacija in prost dostop do starih knjig, do dragocenih knjig, je nekaj, kar je temeljnega pomena. E, kaj te klasične knjižnice tega ne omogočajo in s tem omogočamo knjigam, da ostajajo žive. In mnenja sem, da je eh, treba povdariti predvsem ta koncept. Hvala. Thank you. Um, um, um, thank you. Hvala lepa in hvala lepa tudi gospe Turipl. Menim, da je to zelo zanimiv projekt, ki je zelo obsežen. Veliko ste vložili v to zadevo, kar se mi zdi prav dobro, vendar pa moramo biti tukaj tudi previdni najprej moramo določiti okvire, saj ima ta tema ogromne potencijale. Kot sem slišala, praktično nimamo financiranja, razen če gremo po poti Google, vendar morda tega ne želimo narediti. Treba je seveda vključiti poslovni sektor in se z njim pogovarjati. In na, na vsem začetku bi bilo zato dobro ugotoviti in določiti, kaj si želimo. zamisli so dobre, sploh kar zadeva objavljanje klasikov. Imamo na milijone knjig, ki jih imamo eh, zunaj na trgu, zato moramo natančno določiti okvire našega projekta in eh, zelo trdo delati pri pridobivanju javnih eh, sredstev, kar se zdi predvsej težko če ocenjujem po vaših besedah. Na vsak način gre za odlično zamisel, vendar moram biti pri vsej zadevi zelo previdni. Hvala za to zelo živahno razpravo. Želim povedati samo naslednje. Treba je pojasniti dve vprašanje v zvezi s poročilom Helge Trüppel in sicer, kaj naj bi bila vsebina evropejane. Ne moremo nuditi vsega, koncentrirati se moramo na to, kar lahko najdemo samo tu in kar lahko naredimo bolje kot drugi in kar je avtentično eh, in kar ima opraviti z evropsko dušo. In druga stvar, kako to financirati. Pri tem je več možnosti. Prej sem rekla, da si lahko eh, premislimo, če ne bi iz proračuna za komunikacijo dobili kak denar. Vendar tudi nisem proti, da bi vprašali, ali lahko EIB eh, Eh, nekaj prispeva, da bi evropske banke dale svoj prispevek. Tudi nimam nič pro, proti sponzorstvu. Sponzorstvo ne pomeni, pomeni, da na vsaki strani piše, ko kakola želi in Nokia nudi to in to in ta, tako naprej. Sponzorstvo pomeni, da nekje piše en stavek, to, ta projekt podpira ta in ta. Lahko si izmislimo različne stvari, ampak mora, moramo biti hitri. Če ne bomo hitri, bo težko, da se nekako znebimo eh, konkurenta. Danes opoldan imam termin z Googlom. Oni so zelo hitri, oni imajo denar, imajo potrošnike in tako naprej. Zato res prosim za poročilo, ki nam bo pomagalo v teh dveh pomembnih vprašanjih. Gospa Helga, bilo je več vprašanj, eh, prosim, da odgovoriš. Hvala. Hvala vsem za zanimive prispevke in pobude. Želim odgovoriti na nekaj gen, splošnih točk. Google in če si ogledamo cel sistem, torej da bi komercialno nudili tako elektronsko digitalno knjižnico, potem ima Google predvsem eh, prednosti, ki so povezane s hitrostjo in tudi financiranje strani eh, oglaševanja. To je neke vrste kreativen kapitalizem. Ima pa tudi slabe strani, da je prehitro, prehiter, da je eh, organiziran samo tržnega vidika ki, in da je uh, odgovoren samo del, uh, delničarjem in uh, in da tudi uh, ne izpolnjuje tako visokih kakovostnih uh, standardov, kot si eh, jih kot veljajo za družbo znanja. Torej, Google je zelo hiter, zelo in priljubljen pri mladih in zelo zanimiv ne samo za mlade, če uh, govorimo o knjižnici. Ampak ta hitrost ima tudi slabe strani in na to se navezuje naša splošna razprava. In to delim. Torej, če eh, želimo biti uspešni, moramo biti hitri. Moramo ravnati politično z, jasnim, eh, z, z jasno zasnovo, vendar moramo vključiti številne akterje. Mnenja sem, da je ob debati, eh, ki jo vodimo in da moramo kot odbor za kulturo jasno zauzeti stališče do obeh vprašanj, ki jih je omenila gospa ampak moramo iskati stik tudi z eh, Ministrstvi za kulturo doma in tudi z Ministrstvi za finance doma. Če jim ne bomo pojasnili, da gre za skupno nalogo, če bodo menili, da gre že spet eh, za nek projekt Evropejane v Bruslu, se ne bo nikoli nič iz tega in tako naprej, potem smo politično to že izgubili skupaj z državami članicami, z ministri za kulturo in na naslednji ministerski konferenci se morajo ukvarjati z našim poročilom in isto velja tudi za stik z ministri za finance, kajti eh, ob vsej razpravi o pregledu, o reviziji proračuna gospod Martin brez pripravljenosti ministrov za financ držav članic nam ne bo uspelo. Samo, če nam bo uspelo v tej hiši dobiti večino za spremembo, potem se mora to zrcaliti politično tudi v državah članicah, drugače bomo doživeli, bo, bo ta projekt spodletel z političnega vidika. Torej moramo nadaljevati tudi politično razpravo, vendar ne samo v naši hiši, temveč tudi z drugimi institucijami. Sedaj pa o financiranju. Vsi modeli so bili omenjeni, ki so možni. Teoretsko bi bilo možno, vendar politično praktično verjetno ne torej državno financiranje, tako kot eh, imamo v nekaterih državah članicah javne knjižnice, ki jih financira država, da se zagotovi eh, brezplačen dostop tudi za tiste, ki eh, pač niso tako premožni oziroma tudi dostop do CD-jev in tako naprej. S samo ta pristop se mi ne zdi realističen, čeprav bi si ga želela, če bi Evropa enostavno rekla, ta denar bomo dali na voljo, da eh, bomo hitri, ampak tega državnega financiranja verjetno ne bo. Kar bi lahko dosegli je več javnih sredstev na evropski ravni. Doslej so to v glavnem eh, sredstva iz direktive eh, o elektronskih vsebinah, ki jih uporabljamo. Predvsem države članice in njihove institucije pa plačujejo digitalizacijo, in potem se digitalne vsebine postavijo v sistem Evropejana. Zato gre za ta stik z državami članicami in treba je razmisliti o tem, ali bi se lahko dogovorili tako, da bi Evropska unija na eni strani dala več denarja, po drugi strani pa bi se zavezali tudi države članice, da bi prispevale več. Sponzorstvo oziroma zasebno Eh, privatn, eh, zasebno-javna partnerstva. Tudi to bilo zaže, zaželeno, ampak pogoji morajo biti zelo jasni. Torej, na kakšnih osnovah, na kakšni podlagi bi pridobili eh, zasebni denar. Tudi ideja, da bi tudi Evropska eh, EIB e Eh, in da bi banke dale na voljo denar. Torej, če nočemo podliči eh, Združenim državam, mora Evropa uporabiti več denarja za to in vemo, da gre za investicijo v prihodnost, da gre za izobraževanje, da gre za pravičnost kulturnega dostopa, vse to je treba povdarjati. So pa tudi drugi v tem družbenem okolju, ki vejo, da gre za pomembno investicijsko dejavnost in tudi EIB bi mogoče bil pravi naslov. Torej, v tem poročilu bom spodbodila tudi kampanjo, da se eh, nekako v vseh državah članicah deluje z geslom Need the, the Europeana, tako da bi vsi skupaj si prizadevali, da bi pridobili več sredstev in da ne bi podlegli, podlegli Googlu. Googlu sedaj z oglaševanjem, seveda se sprašujemo, ali si želimo oglaševanje, če potem bi morali pač zelo jasno zasnovati pravila in pogoje, ukolikor smo sploh uh, v stanju, da uh, oblikujemo taka pravila. Torej, uh, ne moremo pa reči, da bomo naredili tako kot Google, samo s financiranjem strani eh, eh, reklame. Mislim, da to pač ne more biti evropski pristop, ampak to je bilo tudi večkrat povedano v tej razpravi. Eh, torej kar zadeva pogoje in avtorske pravice. Torej, sedaj ne vodimo splošne razprave o avtorskih pravicah v digitalnem obdobju. Vendar do določene mire je to pomembna tema, kajti so avtorji, ki so naprimer visokošolski profesori, ki pravijo, jaz nimam nič proti, če se dajo eh, na splet. Eh, moja dela. Saj, dobro, on ima državni denar, do, dobiva državno plačo in nima nič proti, ampak nekdo, ki mora živeti od pisanja in če eh, se to digitalizira, ne da bi ga vprašali, to se mi ne zdi v redu. Torej, To mora biti želja avtorjev, da se to postavi bodi si brezplačno eh, na splet, v splet ali pa tudi ne. Torej, tu Eh, morajo pa maj obstajati različne možnosti. Sem pa proti, da bi prišlo do prisilne izvržbe torej, tega prostega dostopa e, in da ne bi upoštevali volje imetnikov pravic oziroma umetnikov. Sedaj zadnja, eh, zadnji predlog, da bi vzeli denar iz eh, proračuna za komunikacije, ker oni itak samo eh, Eh, publicirajo neke zloženke, torej jaz mislim, da vendarle publicirajo tudi drugo, um, saj želimo, uh, torej mislim, da ni prava pot, da se jim enostavno zame ta denar. Prava pot je, da bi nekako ustrezno ponderirali modele, o katerih smo govorili, torej več eh, državnih sredstev eh, v državah članicah na ravni skupnosti, sponzorstvo, javno-zasebna partnerstva z izoblikovanjem dobrih pogojev in eh, ne smemo izgubljati preveč časa, da bomo konkurenti Google. Hvala. Flajan. Hvala lepa, mogoče sem tako preveč površno govorila o različnih broširah, brošurah. Ampak, če bi povezali tudi direkcijo in direkcijo o komunikacijah, potem bi lahko vendarle izkoristili sinergijo. Ugotavljam pa, da je tukaj gospod Folman iz komisije. Se veseljem, predajem besedo, mogoče se lahko odzove na našo razpravo. Gospod Folman, izvolite. You, um... Hvala, predsedujoča, kratek bom. Najprej povem, da pozdravljam odločitev Evropskega parlamenta, da pripravi poročilo na to temo. Kot ti je povedalo nekaj govornikov, je ta tema zelo pomembna za dostopnost kulturne dediščine Evrope uporabnikom. Dela, ko to uporabijo za branje v prostem času ali tudi za študijske namene. To je zelo pomemben projekt sloh v tem času, Imamo tudi razprave o Google in njegovem modelu in pomembno je tudi razpravljati o avtorskih pravicah nasplošno. Google model je prebudil ameriško javnost eh, in tudi nas, eh, da smo gotovili, da tukaj nekaj moramo narediti. Evropejana je tukaj, trenutno do 4,5 milijona del, celo vrsto starih knjig in zanimivih vsebin. Preizkusite jo, pogledajte si spletno stran in pogledajte, kaj že lahko najdete na Evropejani. In videli boste, kakšni so potencijali, če tudi je Evropejana trenutno še samo prototip. Pričakujem, da bomo tesno sodelovali s poročevalko, mogoče tudi za poročevalce v Sencice, če si bodo to želeli. Na vsak način pa smo pripravljeni pomagati, kjer vam lahko. Veselimo se že osnutka poročila in eh, želimo si informacij pos v posameznih fazah postopka, tako da se lahko na nje tudi odzovemo. Hvala lepa, gospod Folman. Svet je tudi prisoten. A želi predstavnik sveta tudi kaj povedati? oziroma prosim, da predstavniki sveta spravijo to temo na dnevni red ministrov za kulturo. Brez njihovega interesa in tudi finančnih ministrov se ne bo dogajalo nič. Zato upam, da je današnja razprava kaj prinesla vsem akterjem. S tem pa lahko zaključimo razpravo in čakamo na gospoda komisarja Orbana. Here comes the punct. Yeah. Ja. Schwerpunkt 10 der Tagesordnung. To bi bila deseta točka. Gospod Orban je želel priti ob desetih, nameraval priti. E, gospod komisar je pristojen za večjezičnost. Kolege pod predsednike bi prosil, da se mi pridružijo spredaj. Kolega Lokegard, prosim, da pridete naprej.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 So, wir kommen jetzt zu Punkt 10 der Tagesordnung. Austausch mit dem Commissioner. Prehajamo torej na deseto točko dnevnega reda, izmenjavo mnen z komisarjem Orbanom, ki je pristojen za večjo žicičnost, gre za ključni element v Evropski uniji. V parlamentu, kot si veste, imamo pravico govoriti v materinem jeziku in vse dokumente lahko dobimo v svojem jeziku. Evropski parlament si tudi zelo prizadeva za to, da bi uveljavili načelo materinega jezika plus dveh dodatnih jezikov, sosedne države in neke lingve franke. Gospod komisar, veseli nas, da ste z nami. Veliko kolegov je novih v tem odboru in prosim, da podate v pogled v delo, ki ste ga že opravili in v to, kar še nameravate, če tudi ne boste več vi odgovorni za to področje v prihodnosti. Priprave so zaključene, v prejšnji zakonodajnem obdobju smo eh, sprijeli ostrezne dosije glede več jezičnosti in raznovrstnosti. Kolega Vasko Grasamura je to pripravil. Gospod komisar, zdaj pa je beseda vaša in lahko nam poveste vse, kar se vam zdi, da nas bo zanimalo, tako da se bomo zainteresirali za več jezičnost tudi v našem odboru. Izvolite. Danke sehr. Domnilor, ši domnilor, honorats membri. Aș dori să încep prin a o felicita. Fără lipă. Spoštovani člani odbora, najprej bi čestitev gospe Pak za izvolitev za predsednico tega odbora. Akordo mare. Najlepša hvala tudi za vabilo na izmenjavo mnen s člani vašega odbora. Strukturiran dialog z Evropskim parlamentom se mi zdi zelo pomemben, sploh dialog z vašim odborom. Danes imamo priložnost, da upravimo izmenjavo mnen o delu, ki nas povezuje. Zanimajo pa me tudi vaše odzivi na delo komisije, ker sem komisar za večjezičnost. Mm, moram tukaj predvsem govoriti o naših eh, ciljih eh, na področju interkulturnega dialoga in si pogledati, kako vpliva večjezičnost na to področje, kako je mogoče zboljšati sposobnosti, kako je mogoče spodbuditi mobilnost in podobno. Najprej naj vam predstavim nekaj naših eh, pobud, s katerimi želimo naprej razvijati večjezičnost. Potem bom na kratko nekaj povedal o različnih eh, ciljih, ki smo jih že dosegli. In povedal bom nekaj tudi o izzivih, eh, ki nas čakajo v naslednjih letih. Za pripravo ambiciozne politike večjezičnosti je zelo nujno in tudi koristno zbrati za misli, mnenja, predloge vseh akterjev, vseh udeleženih. Vedel sem analizo priporočil dveh skupin na visoki ravni, dveh skupin strokovnjakov in pomembnih znanih osebnosti. Najprej šlo za skupino na visoki ravni za večjezičnost, ki se je ukvarjala z učenjem in poučevanjem vseh jezikov, vključno z regionalnimi manjšinskimi jeziki in jeziki priseljencev. Potem pa smo imeli še neodvisno svetovalno skupino, skupino Maluf, ki se je ukvarjala z integracijo in medkulturnim dialogom. Potem sem povabil ministre za izobraževanje držav članic na konferenco, na kateri smo razpravljali o skupni zavezi za spodbujanje več jezičnosti na skupnostni ravni. To je bilo prvič, da je takšna razprava potekala na ravni ministrov. In to izključno v tej temi. Prisluhnil sem, stali, prisluhnil sem stališčem vseh institucij in odeleženih eh, zainteresiranih eh, strani in poskušal ugotoviti, kako bi našli najboljšo rešitev za državljane. Tudi prispevek vašega odbora je bil pri tem zelo koristen. Organizirali smo tudi poslovni forum za večjezičnost, na katerem smo zbrali številne strokovnjake z tega področja, ki so razpravljali o vplivih večjezičnosti na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Kakšen je bil rezultat eh, tega obsežnega dela in eh, kakšni so bili naši cilji? Decem, septembra 2008 je komisija sprijela sporočilo večjezičnost, eh, vrednota Evrope in skupna zaveza. V tem dokumentu boste našli različne prispevke in možnosti za spodbujanje večje jezičnosti v evropskih politikah. Imamo tudi aktivnosti za kultur, spodbujanje kulturne in eh, jezikovne raznolikosti Evrope. Tukaj gre za identiteto posameznikov, ki je tudi ključna za evropsko identiteto. Zato je to bogatstvo Evrope in na ne smemo gledati kot na oviro. Eden osnovnih ciljev naše strategije je še naprej uresničevanje Barcelonskih ciljev 2002. Tu se pravi učenje vsaj dveh tujih jezikov. Vsak državljan naj bi se naučil svojega jezika, materinega jezika in še dveh tujih jezikov. V rezoluciji z novembra 2008 je Svet za izobraževanje potrdil ta cilj. Komisija pa je dobila nalogo, da izvede ustrezne ukrepe za spodbujanje večjezičnosti in pripravi okvir, pri čemer mora upoštevati predvsem jezikovne potrebe državljanov in institucij. Resolucija z 24. marca 2009 je podprla našo politiko večjezičnosti, se je potrdila cilj učenja materinjega in še dveh tujih jezikov. Zakaj je Evropa tukaj nekaj tako posebnega? Zato, ker imamo zelo veliko raznolikost jezikov in kultur. Vsak jezik eh, predstavlja nek poseben način razmišljanja, in ima nek eh, skupni spomin. Jezik je tudi orodje za razvoj kulturne identitete, večjezičnost pa je tudi osnova za naš evropski ideal. Ljudje imajo tudi občutek, da sodijo v Evropo, če lahko sodelujejo v tej jezikovni in kulturni raznolikosti. To je tudi dober način za preprečevanje konfliktov in nestrpnosti. Jeziki, ki jih govorimo v Evropi, spostavljajo povezavo, most do drugih ljudi in kultur, saj okrepijo medsebojno razumevanje. Vaša resolucija za večjezičnosti je to potrdila, to velja tudi za jezike manjšin in priseljencev. Tudi ti, ti jeziki so velika kulturna vrednota, ki jo je treba ustrezno zaščititi. Jezikovna raznolikost prav tako prispeva k ustvarjanju blaginje imamo jasno povezavo med znanjem tujih jezikov in možnostjo dobre zaposlitve. Velika podjetja, pa tudi mala in srednja podjetja, iščejo večjezične sodelavce. Tuji jeziki predstavljajo torej dodano vrednost za evropska podjetja. Angliščina ima tukaj še posebno vlogo v mednarodnem poslovnem svetu, vendar pa angliščina sama ne zadošča. Če se želimo uspešno soočiti z izzivi sedanjosti in prihodnosti. 22. septembra smo spostavili platforma za stalni dialog z gospodarstvo, z predstavniki civilne družbe in sindikati. Po tem, ko bomo preverili najboljše prakse, bomo ugotovili, kako lahko na tem področju izboljšamo konkurenčnost eh, evropskih podjetij. To velja predvsem za mala in srednja podjetja, ki pogosto nimajo na voljo velikih finančnih sredstev. Vendar pa se nismo ostavili na mejah Evropske unije, živimo v globalnem svetu, globaliziranem svetu in zato moramo razumeti tudi drugem. in s tem omogočamo komunikacijo med celinami. In to je še eden od ključnih ciljev naše politike večjezičnosti. Pripravili smo skupno deklaracijo o večjezičnosti, podpisali z Kitajsko in Indijo. To je bil poseben uspeh. V kratkem se bomo kma, ponovno srečali z našimi prijatelji eh, iz Kitajske in sicer na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Tisti, ki pogosto niso najbolj enostavni, vendar je interes na obeh straneh in vsak se želi od drugega nekaj naučiti. Program vseživljenjskega učenja 2007-2013 je zdaj odprt za vse. Imamo še instrumente, kot je Erasmus Mundus ali program Kultura, ki nam prav tako pomagajo pri učenju jezikov tretjih držav. Pri tem nameravamo preseči meje Evropske unije in izkoristiti to, kar nam ponujajo ti jeziki. Hkrati pa moramo zagotoviti, da da se večjezičnost eh, uveljavlja v vseh eh, sferah evropske politike. To je pomemben instrument za ugotavljanje, katere kulture in mentalitete obstaja v Evropi. Komisija pa po svoji pristojnosti spodbuja tudi prevajanje. Pred kratkim je predsednik komisije Baroza začel evropsko razpravo o pomenu književnih eh, prevodov za integracijo in komunikacijo med evropskimi kulturami. Naj povdarim tudi strateški pomen večjezičnosti januarja 2007, ko sem prevzel svojo funkcijo, smo dobili kar nekaj novih jezikov. Danes jih imamo 23. Bolgarščina, irščina in Romunija. Romunščina sta bili uspešno uvedeni v Evropsko unijo. Naredili pa smo še več. V tem času smo dosegli novi proizvodni rekord, skoraj 5 milijonov strani smo prevedli v manj kot treh letih. Kar ni povezano samo z našim ciljem zagotavljanja visoke ravni kakovosti, v praksi je to pripeljalo tudi do uvedbe novih ukrepov in metod za izboljšanje prevodov in kakovosti končnih proizvodov. za zagotavljanje te kakovosti, sem sam spodbudil generalni direktorat za tolmačenje, da pripravi refleksijski forum o temi večjezičnosti in usposabljanje tolmačev. Predvsem si želimo ugotoviti, kako bi bolje usposabljali pravne tolmače. V letu 2009 se je ponabilo nekaj forumov, hkrati pa tudi univerzitetni program za izobraževanje pravnih tolmačev. Osnutek predloga smo pripravili pri čemer sem. Prepričan, da so potrebe naših institucij bistveno više, kot lahko zagotovimo z našimi sredstvi. Cilj je zelo ambiciozen. Želimo si s časoma uvesti trden sistem, tudi ko bo število uradnih jezikov še naraščalo. Vendar pa bomo ta cilj lahko dosegli samo, če bomo izboljšali obstoječe tehnologije in tudi vire. Sredstva, ki so na voljo unim službam. Najti bo potrebno boljše pogoje za usklajevanje potreb in služb tehnologije, ki je na voljo in tukaj si bomo vsi ustrezno prizadevali. Za spodbujanje večjezičnosti smo sprejeli kar nekaj ukrepov, vendar nas v prihodnih letih čaka še veliko dela. Od vsega začetka smo povdarili, kako pomembno je sodelovati z državami članicami in upoštevati načelo subsidijarnosti. Zelo pomembno je, da države članice podpirajo naše cilje. Hrati pa potrebujemo tudi strukturiran dialog s civilno družbo in poslovnim svetom, kar je ključni element eh, strategije komisije za spodbujanje večjezičnosti. Uvedli bomo tudi forum, na katerem bodo sodelovali vsi eh, partnerji z področja gospodarstva socialni partnerji in tudi eh, sindikati. Prizadevali si bomo za večjo dostopnost eh, učenja tujih jezikov, da bi spodbudili možnosti tudi za tiste, ki nimajo toliko možnosti učenja jezikov. Tudi to bo del naše nove politike. Pomembno se je jezika naučiti zgodaj. In to je eden od eh, osnovnih sklepov komisije. Dejstvo je, da kdor se zgodaj uči jezika, torej otroci, ki se hitro zgodaj učijo jezika, tudi veliko odnesejo v splošnem razvoju. Zato je potrebno ustrezno obveščati starše, organizirati informacijsko kampanjo, ki bo pripeljala do izmenjave dobrih praks v Evropi. Potem je tukaj še podpora jezika priseljencev. Na forumih smo ugotovili, da se morajo priseljenci naučiti jezika države, v, v kateri bivajo in živijo. To prispeva k njihovemu človeškemu dostojanstvu, to bo tudi olajšalo integracijo. Zato je treba te ukrepe spodbujati, vendar je treba iti še dlje. Po našem mnenju bi morale države članice pokazati tudi spoštovanje do materinjega jezika priseljencev in omogočiti uporabo teh jezikov tudi v poklicnem življenju. Jeziki tretjih držav so, pomembne, so pomembni za prisotnost evropskih podjetij na svetovnem trgu. Splošne zadeve povezane z učenjem jezikov priseljencev sodijo v strateški okvir evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja e ETI 2020. Tukaj gre predvsem za učenje jezika države bivanja strani oseb, ki, katerih materin jezik je drugačen. Hkrati pa je treba tudi pokazati ustrezno spoštovanje do jezika priseljencev samih. program vseživljenjskega učenja se prav tako ukvarja z učenja jezikov v formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu. S tem bomo, upajmo, ukrepili jezikovno in interkulturno kompetenco eh, državljanov. Predsednik komisije Barozo je pred kratkim predlagal pobudo, Mladi na poti, torej neke vrste program Erasmus za vse, katerega namen bi bil, da bi vsi mladi del svojega izobraževanja absolvirali v tujini, kar bi bila odlična možnost za povečanje jezikovne kompetence na celotnem območju Evropske unije. Leta 2011 bomo organizirali ministersko konferenco na kateri bomo preučili napredek na področju resničevanja barcelonskih ciljev, ki sem jih omenjal. Na tej konferenci bomo naredili tudi splošno oceno politike večjezičnosti na ministerski ravni od leta 2012 naprej. Evropski parlament bo prav gotovo pri tem odigral zelo pomembno vlogo. Mislim, da to že kaže, da smo veliko naredili. Začeli smo iz nič. Bilo je samo tu in tam nekaj pobud, zdaj pa nam je uspelo združiti moči in razviti programe, ki vključujejo mnoge zainteresirane strani. Prepričan sem, da ta politika upravičuje vsa prizadevanja. In to se kaže tudi vsakič, ko obiščem kako državo članico in v njej želim spodbujati večjezičnost. Vedno znova opažam, kako velik je interes evropskih državljanov za to politiko. Naše prizadevanja moramo nadaljevati in okrepiti zavest med državljani ter poudarjati potrebo po več jezičnosti na vseh področjih, s katerimi se ukvarja evropska politika. Predvsem tukaj v parlamentu, veste, s čim se ukvarjajo državljani in prav gotovo mi boste pritrdili. Vedno znova gre za silno razumevanje, za medkulturni dialog in integracijo naših družb. V prihodnje bomo seveda potrebovali več sredstev, proračunskih sredstev, pa tudi inovativne rešitve. kar velja tudi za naše interne jezikovne režime. Vi kot eh, instanca, ki potrjuje proračun, in ki ste se vedno zauzemali za večjezičnost, bi to morali še posebej povdarjati. Hvala za interes in za komentarje. Hvala, gospod komisar, za predstavitev vaše politike in tega, kar nameravate še storiti. Tudi v vašem prispevku je postalo še bolj jasno, da je kulturna raznolikost in večjezičnost povezana z finančnimi možnostmi jasno ste pokazali, da je angliščina potrebna, zato da bi se uvoljavljali in eh, sporazumevali v Evropi in izven je, vendar pa angliščina ne zadostuje. Prizadevamo si, da bi se otroci naučili več jezikov, povdarili ste pa tudi, kako pomembno za integracijo otrok priseljencev je, da se lahko naučijo tudi lastne eh, jezike, svoj predstavlja neke vrste predstavnike in povezovalni člen med eh, svojimi domačimi državami in državami bivanja. In zdaj predajam besedo članom. Poglejmo, kdo se javijo prvi. Gospod Zver. Hvala za besedo, gospa predsedojoča, spoštovani gospod komisar. Eh, najprej bi se vam rad zahvalil za zelo celovito sliko eh, predstavitev vašega dela na področju večjezičnosti. jezičnosti. Jaz mislim, da je bila pred uh, tremi leti odlična poteza komisije, da se je reorganizirala, da je nastal ta resor in uh, vam tudi lahko čestitam v odlični promociji večjezičnosti uh, v okviru Evropske unije. Uh, imel bi pa eno pobudo uh, v prihodnih letih, bo, uh, se bo ali oziroma komisija že pripravila tako imenovani jezikovni indikator, eh, znotraj katerega bo poskušala primerjati jezikovne kompetence širom po Evropi. Eh, v začetku bo verjetno to neka eksperimentalna faza, seveda skupaj v sodelovanju z komisarjem za izobraževanje. V začetku bo seveda to neka eh, eksperimentalna faza, kjer bodo vključene samo nekaj jezikov. Ampak v nadaljevanju pa bi želel, eh, da so eh, vsi evropski jeziki vključeni v raziskavo. Vem, da je to povezano z financami, ampak vendarle. Ampak ne samo eh, uradni evropski jeziki, ampak tudi jeziki sosedov ali pa tisti jeziki, s katerimi evropejci prihajajo tako ali drugače vsak dan v stik. Verjetno se bo gospod komisar spomnil naše skupne mednarodne konference, o kateri je malo pregovoril, kjer je libanonski pisatelj govoril o nujnosti učenja eh, jezika soseda. Šele takrat nastane pravo medkulturno sožitje. Če poznaš jezik soseda, lahko je to imigrant, lahko je to kakšna manjšina, lahko pa so tu tudi sosednje etnične skupine. Ampak, če želimo dejansko širiti to medjezično uh, kompetenco, med evropejcem, zlasti med mladimi, eh, moramo eh, uveljaviti ali pa promovirati tudi te jezike, ne samo jezike velikih. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zver, gospod Fizas. Najlepša hvala, gospod komisar, za ta izredno zanimivo in obsežno prikaz eh, večjezičnosti. Za me je to posebej zanimivo, zato eh, ker eh, imam za seboj malj nenavadno eh, politično eh, kariero. Sem španec iz Katalanije, sem pa ministr za kulturo v območju eh, Madrida. Eh, strinjam se z vami, tudi vi ste rekli, da je zelo pomembno, da se učimo tujih jezikov. V Madridu imamo dvojezične šole za angliščino ali francoščino. To je za mlade izredno pomembno. Jaz se strinjam seveda tudi s kolegom Zverom namreč da se ne smemo omejiti na učenje najbolj razširjenih jezikov, temveč da bi morali vključiti in znati tudi druge evropske jezike šlo je tudi za podporo jezikom eh, priseljencev. Meni se zdi to pozitivno, ampak ne smemo pozabiti, preden se bomo začeli s tem ukvarjati z jeziki priseljencev, da je potrebno najprej se naučiti uradnega jezika vsake posamezne države. V Španiji imamo štiri uradne jezike, Evropski parlament je, ima španščino, pa tudi katalanščino, ki jo govori 10 milijonov ljudi, imamo tudi gališčino in uh, eh, baskoščino. Uh, eh, to so jeziki, ki se uporabljajo v omejenem obsegu. Poleg tega pa se postavlja tudi vprašanje jezikov menšin. Uh, Eh, ki imajo različen status, naprimer mađarščina na slovaškem in tu eh, obstajajo seveda tudi problemi pri preznavanju teh jezikov in tu se moramo dejansko angažirati, eh, da bi dosegli rezultate. Tu gre za vprašanje spoštovanja ljudi, da se spoštuje njegov jezik in ravno v primeru priseljencev to velja. Torej, mi moramo dejansko narediti svoje domače naloge. Najlepša hvala, gospa Hanivoj. I mean, I, I I mean, <laughs> to je bilo zelo zanimivo. Sem angliško govoriš, kot veste. In to povzroča velike težave. Zelo zanimivo se mi je zdela zamisel preverjena, kateri jezike naj bi se učili oziroma kateri naj bi poučevali. Pogosto ni občutka, da bi bilo potrebno učiti se drugih jezikov, kar pa ne drži. Kaj sem vas hotela vprašati med drugim je, kaj počne svet in države članice na tem področju na koncu, gre za vprašanje izobraževalnih sistemov držav članic in kakšen povdarek bodo dali k učenju oziroma počevanju tujih jezikov. To bi me zanimalo, kar zadeva velike jezike, če želite. Popolnoma podbiram to, kar ste dejali o jezikih je priseljencev. Tukaj imam čisto osebne izkušnje. Bila sem v odboru neke šole v Londonu, kjer so govorili 39 različnih jezikov. In to je nekaj, kar je treba priznavati in spoštovati. Seveda morajo priseljenci govoriti jezik eh, države gostiteljice, vendar pa je treba spoštovati tudi njihov lasten jezik in eh, poiskati načine spodbujati um, ohranjanje teh jezikov. To je pomembno tudi za njihove skupnosti. To je pomembno tudi zato, ker nas lahko ti ljudje predstavljajo v drugih delih sveta. To je eden od razlogov. Eh, španski kolega je govoril o manjšinskih jezikih znotraj držav članic. Mislim, da ima večina držav eh, članic eh, takšno situacijo. Jeziki, kot naprimer valižanščina, potrebujejo neko podporo, zato bi morali najti neko pot za podporo tistim skupnostim, ki govorijo manjšinske jezike znotraj države članice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 Zato sem s posebnim zanimanjem poslušal to, kar ste spregovorili in hotel bi vam čestitati. Napori so hvale vredni. Pod vašim vodstvom je bilo v prejšnjem času zelo dosti doseženega. Zato pozdravljam tudi eh, dejstvo, da ste sicer v omejenem obsegu, ampak so oblikovali možnost, da se vključi v Evropsko unijo eh, več dodatnih jezikov, kot je irščina in tako dalje. Imamo tri skupine, kar zadeva uporabo jezika. Imamo mm, jezike držav članic, imamo jezike eh, pristopnih kandidatk in pa jezike tretjih držav, o katerih lahko govorimo. In te tretje države, eh, tudi to ste v svojem referatu omenili, predvsem eh, v odboru za pravne zadeve smo govorili o nestrpnosti do manjšinskih jezikov, eh, mi, pomislite samo na ujgurščino, vi ste vsi o tem slišali, kar zadeva pristopne kandidatke, kot naprimer Srbija. A lahko bi eh, omenil tudi Ukrajino. Je stvar takšna, da mačarščina oziroma romunščina eh, sta tu zelo diskriminirani. V Ukrajini bi lahko celo rekli, da je uporaba manjšinskega jezika, kot sta mađarščina in romunščina, eh, da to enostavno ni mogoče teh jezikov uporabljati in govoriti. Zato bi hotel komisijo prositi, da pazi na to, kaj se tu dogaja. V Srbiji, na primer, um, se diskriminira romunske državljane, ki um, njihova identiteta kot romuni niti tega jim ne priznavajo. E, ponekod e, imamo izboljšano situacijo, naprimer v Moldovi. Minister iz Moldove mi je rekel, da ne bo več obstajal moldavski jezik, temveč da bodo Eh, uvedli kot uradni jezik eh, romunščino. Kar zadeva države članice, jaz bi hotel predvsem spregovoriti o slovaški. Zakon o jezikih je za nas popolnoma nespremljiv, za nas mačare, eh, to je eh, Eh, fašističen pristop, eh, kot eh, smo ga imeli v Romuniji oziroma pod Franko, kjer so bili vsi manjšinski jeziki prepovedani. In jaz mislim, da bi Evropska unija morala se bolj z tem pozabavati. Postkomunistična Slovaška je uvedla zakon o jeziki, proti kateremu se moramo boriti. Jaz bi tu hotel navesti tudi Makedonce, kar zadeva vprašanje jezika na tem mestu, in hotel bi gospoda komisarja prositi, da bi poleg velikih evropskih idealov eh, se osredotočili tudi na konkretne primere, kot naprimer mađarske univerze v Romuniji ali pa naprimer prepoved uporabe eh, manjšinskega jezika Django. Eh, torej, to je stvar, s katero bi se morali bolj intenzivno ukvarjati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar Orban, dotaknem bi se vprašanja, ki ga je gospod Tekeš na kratko omenjal. Govorite o skupni deklaraciji o večjezičnosti z Kitajsko in Indijo. In v tej zvezi bi me zanimalo, ko ste se pogovarjali z kitajskimi oblastmi glede vprašanja večjezičnosti. Vem, da se mnogi kitajci, kitajski študenti zdaj učijo evropske jezike in včasih so pri tem naravno odlični. Po drugi strani pa vemo, da imamo znotraj kitajske večnacionalne države, kjer živijo tudi tibetanci in eh, tudi ojguri, da v sami državi ljudje nimajo možnosti govoriti svojega jezika, naprimer jezika ojgurov ali jezika Tibetancev. Dejali ste, da s Kitajci ni vedno najbolj enostavno, ampak da ima smisel, da se z njimi pogovarjamo. Ste se s Kitajci pogovarjali tudi o večjezičnosti znotraj Kitajce. Zdaj pa gospod Takola. Kitoksija, pojoteja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se hotel komisarju Orbanu zahvaliti za dobro delo na področju večjezičnosti. Eh, on je zelo odlično predstavil to tematiko in ugotovili smo vsi lahko, da je jezik osnova za življenje. Zato mislim, da Evropa državljanov, eh, da je za to Evropo pomemben kulturni kontekst. prek učenja jezikov se tudi bolje spozna druge kulture in na ta način lahko razvijamo zaupanje. To je to, kar v Evropi potrebujemo. Tako na področju izobraževanja, zunanje politike, eh, Povsod je to pomembno, ampak posebno pomembno je to za občutek državljanov. Hotev pa bi postaviti eno vprašanje oziroma eh, podati neko mnenje. Eh, Prostanovalci nekega območja eh, Eh, če pomislim na to, kar je gospod Orban naredil v zadnjih treh letih, te, tudi ta tema se je poglobila, tudi naslednja komisija se bo morala s to temo ukvarjati. In jaz sem prepričan, da tu lahko naredimo tudi še korake naprej. Eh, torej, tu eh, gre za ljudi, za katere se moramo za katere moramo poskrbeti. Morajo imeti možnost govoriti svoj jezik in to je tudi merilo za civilizacijo v Evropo. E, tu je treba e, pogled, kako e, obravnavamo manjšinske kulture in kar zadeva prvotne stanovalce, da tudi oni morajo imeti možnost, eh, da eh, se učijo in razvijajo svoj jezik. Naprimer, če vzamemo Rusijo, finsko, džarska eh, skupina, to je en jezik, ki se ne govori več, ker enostavno nimajo možnosti in mislim, da bi morali tu nekaj narediti. Mi moramo uh, tem ljudem omogočiti, da razvijajo svoj jezik in da se tega jezika tudi poslužujejo. Uh, to vprašanje jezikovnega problema pra stanovalcev nekega območja. E, mislim, da je to stvar, e, ki je pomembna, ker ste že nekaj naredili in da prihodne bo treba še kaj narediti. E, to je pomemben steber evropske kulture, torej to je treba krepiti tudi v prihodne. Hvala, gospod Takola, neveda lovan. Potem, potem pa bo komisar odgovoril. Najlepša hvala. Hotela bi se tudi sama zahvaliti za poročilo, ki ste nam ga predstavili. Jaz mislim, da je vaše delo izredno pomembno in jaz pozdravljam, da kot državljanka male države lahko tukaj govorim v svojem jeziku. Vi ste govorili o jezikih tretjih držav oziroma priseljenc, da boste to podprli. Mene bi zanimalo, kako boste podprli oziroma spodbudili eh, uporabo teh jezikov. Ali boste za to predvideli posebna finančna sredstva? In kar zadeva skupno izjavo o večjezičnosti s Kitajsko in Indijo, moram priznati, da tega nisem prebrala, a nam lahko čist na kratko poveste, eh, za kakšne področje sodelovanja gre in potem čist na kratko o slovaškem zakonu o jezikih, eh, ki je bil omenjen kolega Tekeš, bi moral si ta zakon prebrati. E, jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, sam prebral ta zakon in potem šele o njem govoril, ne pa samo na osnovi eh, izjav nekih radikalnih politikov na mačarskem oziroma na slovaškem. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi sem bi čestital komisarju Orbanu za njegovo predstavitev in za dobro delo. Omenil je irščino ki je dobila status uradnega jezika v Evropski uniji, kar je zelo pospešilo uporabo jezika na irskem, ta je nazadovala. In status uradnega jezika v Evropski uniji je prinesel večjo popularnost irščini in zdaj se vse več govori tudi eh, zunaj eh, teh galsko govorečih eh, območij. K temu je torej prispeva Evropska unija. Omenjali ste tudi po obudo Baroza mladi na poti. Lahko nekaj več o tem poveste, sploh eh, kar zadeva kriterije, eh, obseg projekta, eh, sredstva, ki so na voljo in tako naprej. In na koncu naj širsko povem. Thank you very much. Najlepša hvala torej. Thank you. Mrs. Pagliadelli. Thank you, Mrs. Chairman. Gospa Pagliadelli. Merci, Pagliadelli, bolj glosija. Eh, hvala. E hvala lepa. Ste razmišljali o potrebi po razširjanju jezikovne kompetence evropskih državljanov. To lahko prispeva k vzpostavljanju več problemov, kot jih bo rešilo. S, sem govorila, s kolegom sem govorila o jeziku, ki se govori v nekdani Jugoslavijski republiki Makedoniji. Imenoval je kot jezik, kot strokovnjakinja, pa lahko rečem, da gre za bolgarski dialekt. Zato moramo najti definicijo jezika v Evropi in ugotoviti, kako lahko dialekte razlikujemo od jezika. Ok, I apologize. Opravičujem se, morala sem. For the country you mentioned just for myself. Morala sem zapustiti eh, sejo, ker smo glasovali o tem, kar zadeva makedonski jezik, lahko rečete, da je dialek, ampak eh, luksemburško je jezik, ki ga govorijo v Luksemburgu je jezik in hkrati je tudi dial, nek nemški dialekt. Torej, ne bodite tako dlakocepski glede tega vprašanja. Komisar pa nam bo podal prave odgovore. Hvala lepa za razpravo. Gospod komisar, beseda je vaša. Vem, da je vaše delo zelo težavno. Že od kolegov iz nacionalnih parlamentov vem, da povzročajo komisarjo velike težave in včasih se prav boji, da bi se vrnil v te države, ampak eh, le pogumno naprej. Najlepša hvala za vprašanja. Bom takoj odgovoril, začel bom z gospodom Zverom. Zame je veliko zadovoljstvo, da sem lahko zopet tukaj, ker smo vedno zelo dobro sodelovali. Najprej, kar zadeva naše načrte. Tu smo že zelo daleč, zelo smo napredovali in gospod Zver, vi ste govorili o jezikovnem indikatorju. Zdaj pričakujemo rezultate. Vi veste, da iz praktičnih razlogov in seveda iz finančnih razlogov smo že začeli z oceno teh indikatorjev za mlade ljudi v starosti 16 let. Se pravi šolo obvezni, torej zdaj delamo to samo za pet jezikov. E, cilj pa je, da bi to oceno, ocenjevanje razširili na vse uradne jezike Evropske unije. To seveda ne bo enostavno ker samo za ocenjevanje teh petih jezikov, ne glede na politično občutljivost, ki tu seveda obstaja, tudi vprašanje, ki se v začetku zdi malo tehnično, mi moramo razmišljati, kakšne politične Eh, senzibilnosti obstajajo, glede uh, ocene jezikovne kompetence teh mladih ljudi. Ampak začeli smo torej s tem. Če mm, mislimo na rezultate eh, štu, PISA študije, uh, Eh, potem nam postane jasno, zakaj je to tako problematično. Poleg tega pa obstajajo še druge težave, ki vodijo do tega, da nekatere države članice niso bile eh, voljne eh, pristopiti k temu programu v tej fazi. Mi računamo, da, bomo, da se bodo vse države članice vključile, računamo z, tudi finančno pomočjo in tako bomo lahko ocenili vse uradne jezike Evropske unije. Veseli me, da sem tukaj slišal, da. Vi nasplošno podpirate eh, poučevanje tujih jezikov, vključno z jeziki sosedov. To sem podkrepil tudi v strategiji za 2005 in 2008 eh, da eh, poučevanje tujih jezikov spodbuja kulturni dialog. Kako pa lahko zdaj eh, premostimo napetosti in konflikte, če nismo pripravljeni eh, se naučiti jezika drugega, če nismo pripravljeni eh, razviti razumevanja za kulturo drugega? In tudi to je zagotovo prispevek k odpravi napetosti in konfliktov v Evropi. Ali gre zdaj tu za dve skupnosti, ki živita druga ob druge, ali gre za manjšino, ki mogoče nekje predstavlja večino ali govori jezik sosedne države, vedno gre za to, da se naučimo jezika drugega in to potem prispeva k razumevanju in tudi k več zaupanja. Gospod Axfeller, jaz upam, da imena nisem popolnoma narobe izgovoril. Torej, vi ste govorili o jezikih, ki se govorijo v Španiji. Jaz bi vas hotel spomniti na to, da od 1. aprila 2007 v različnih inštitucijah Evropske unije v dogovoru z špansko vlado je pričel veljati dogovor, po katerem obstajajo možnosti za španske državljane, pa tudi ljudi zunaj Španije, eh, da tis, za tiste, ki govorijo katalansko, baskiško in galiciško. Jaz vam bi rad dal tudi en primer v svetu so se španski predstavniki posluževali teh jezikov. Britanski predstavniki so pred kratkim lahko uporabili tudi valižanščino na osnovi dogovora iz leta 2008 vendar tu obstaja zagotovo še dosti več možnosti. Evropska komisija je v Barceloni Vzpostavila stran v katalanščini, tu je šlo za različne politične ukrepe v Evropi in tako dalje. Torej, gre za eno spletno stran Evropske komisije v katalanskem jeziku. in državljani lahko v teh jezikih se tudi obrnejo na evropske inštitucije. Imajo pravico, da dobijo odgovor v jeziku, v katerem so se obrnili na eh, evropske inštitucije. To je izredno pomembna točka v okviru naporov za spodbujanje jezikovne večjezičnosti, ki v Evropski uniji že obstaja hotel bi še enkrat poudariti, mogoče prvič to nisem dovolj eh, jasno povedal. Naša strategija, naša politika večjezičnosti velja za celotno jezikovno večjezičnost eh, Evropske unije naše pobude ne veljajo samo za 23 jezikov, temveč eh, presegajo to število, kaj ti gre za več kot 70 eh, eh, regionalnih manjšinskih jezikov in v okviru možnosti gre tudi tu za eh, materinščino priseljencev. Eh, gospa Hannibal. mi smo z veliko pozornostjo sledili ravno uh, situaciji v Veliki Britaniji. Uh, kako naj zdaj to formuliram? Uh, prvotno smo imeli tu zelo različna mnenja v uh, britanskem tisku. Nekateri so rekli, da večjezičnost zdaj ni tako mm, atraktivna služba, da je to bolj eh, zaomejen delovni čas. Ampak, torej, kot rečeno, mi smo situacijo v Veliki Britaniji zelo pozorno eh, spremljali in pri tem smo upoštevali tudi dejstvo, da velik del britanskih državljanov predvsem izvorno prebivalstvo govori samo en jezik. Mm, obstaja očitno malo interesa. Malo motivacije, da se prepriča tako učence, kot tudi starše, da bi se morali učiti tujih jezikov mi smo se trudili, vložili veliko napora in zato so nas tudi kritizirali, ker to je vprašanje subsidijarnosti, se pravi pristojnost nacionalnih eh, vlad. Vendar lahko za zadovoljstvom ugotovim, da je to zdaj aktualna tema, da je to relevantno za britanske organe, kot tudi za e, medije. E, Časopis Economist je pred dvema tednoma objavil članek, v katerem gre za slabo stran eh, enojezičnih britanskih državljanov v primerjavi z drugimi eh, državljani drugih držav članic. Zato pozdravljam odločitve, ki so bile sprejete, namreč da od naslednjega leta dalje eh, Eh, bo pouk tujih jezikov obvezen od osnovnih šol naprej, torej to bo zagotovo pripeljalo do sprememb. Po mojih obiskih v Veliki Britaniji, torej pri teh obiskih sem lahko ugotovil, da izkušnje z več večjezičnostjo in multikulturnostjo, da so nekaj, kar je velikega interesa. Jaz sem obiskal šole v Veliki Britaniji, eh, eno šolo, kjer se je govorilo sto jezikov, torej učenci so skupno govorili sto različnih jezikov. In tu moram reči, da eh, je tu seveda eh, integracija zelo velik problem. In to je zagotovo pomembno tudi za druge države, ki imajo podobne probleme. Govorili ste tudi o podpori Evropske unije za eh, regionalne in manjšinske jezike. Mi imamo program, program vseživljenskega učenja in v okviru tega programa imamo tudi eno poglavje za spodbujanje učenja jezik, tujih jezikov in jezikovne, eh, torej večjezičnosti, jezikovne raznolikosti. Na tem področju vse, daje posebno pozornost regionalnim in manjšinskim jezikom. Mi smo financirali eh, omrežja, kot je naprimer Kadif, za poučevanje tujih jezikov. Imamo tudi konkretne projekte za posamezne manjšinske jezike. To se priznava in to vsi tudi pozdravljajo, vsi, ki delajo na tem področju. S tem delom bomo nadaljevali, kot sem rekel že v začetku. Eh, za, eh, najprej bomo ocenili celotno zadevo, potem pa bomo zagotovo dali na voljo dodatna sredstva za to politiko. Eh, gospod Tukiš. Vi ja veste, kakšne meje obstajajo za Evropsko unijo eh, glede določenih ukrepov v tretjih državah. Vi ste spregovorili o primeru Ukrajine in tu vam lahko samo povem, da zaščita nacionalnih manjšin in nasplošno zaščita eh, temeljnih človekovih pravic, je seveda na dnevnem redu Evropske komisije. To je osnova za vsako politiko, ne samo za sosedsko politiko, prav tako velja tudi to za eh, sosedska partnerstva. Eh, to je integralni sestavni del torej tudi naš, pri vseh naših pogajanjih in če dovolimo približevanje Ukrajini, Evrop, Ukrajine Evropski uniji, eh, je treba to upoštevati. Kar zadeva položaj v Moldovi, eh, tu lahko rečem samo eno zadevo. In sicer Evropska unija mm, spoštuje odločitve upravnih organov, v državah, ki ne sodijo v Evropsko unijo. Po drugi strani, če obstaja konkreten interes držav članic Evropske unije, potem je potrebno takšne interese v splošnem okviru upoštevati. To ne velja samo za položaj med Romunijo in Moldovo, to velja tudi za položaj v Makedoniji, o kateri eh, mi je bil govor, in eh, njihovi odnosi z Grčijo in Bolgarijo. tu je bilo postavljeno tudi vprašanje glede sprememb eh, zakona o jeziku na slovaškem. Pred kratkim je parlament spremenil ta eh, zakon, ki bo začel veljati konec leta 2009. Jaz eh, razmišlj, sem razmišljal o tem, kakšno je stališče Evropske unije. Na eni strani smo zavezani, da v okviru pristojnosti Evropske komisije nekaj naredimo. In jezikovna politika je vprašanje, ki sodi v nacionalna pristojnost, se pravi, da eh, sodi v eh, načelo subsidijarnosti. Po drugi strani pa eh, mora Evropska komisija preveriti tudi nacionalne zakonske akte, ki se sprejemajo v okviru evropske zakonodaje. In zato Evropska komisija zdaj preverja določila eh, slovaškega zakona o jeziku. Tu ne gre samo za združljivost z eh, direktivo 43 iz leta 2000, se pravi direktiva mm, o antidiskriminaciji. Eh, tu gre tudi za eh, povezano z drugimi dokumenti, naprimer tudi notranji trg, kot tudi drugih zakonodajami. Torej, na ta naš eh, preverba še ni eh, končana, gre za zelo kompleksno zadevo in v danem trenutku eh, bomo predstavili rezultate. Tu so vključeni različni oddelki Evropske komisije, ki trenutno preverjajo določila tega zakona. Jaz in tudi podpredsednik Baru sva se večkrat sestala s predstavniki Slovaške in Mačarske. Mi smo dobili zelo dosti eh, vprašanj, eh, pobud iz celotne Evrope in ne samo iz teh neposredno zadetih držav eh, Slovaške in Mačarske. V razpravah, ki smo jih vodili za predstavniki obeh držav, smo čist jasno povedali, da udejanjenje eh, teh določil preverja tudi Evropska komisija in da je prav udejanjenje eh, izredno pomembno. Izvedba mora biti namreč takšna, da zakon ne bo v nasprotju z zakonodajo Evropske unije. Mi smo eh, izrazili pripravljenost za pomoč, eh, torej če bodo to pomoč potrebovali pri iskanju rešitev na tem področju. In jaz mislim, da skupna izjava, ki sta jo podpisala oba eh, predsednika vlade, da je to pomemben korak naprej. Eh, sočasno pa to predstavlja tudi jamstvo, da konec koncev bodo le našli eh, rešitev, ki bo spremljiva za vse strani. Gospa Trpel, vaše vprašanje eh, v zvezi z sodelovanjem z državami, ki so podobne zaradi jezikovne raznolikosti. Vi ste govorili o Kitajski, obstaja pa še cela vrsta drugih držav, eh, v katerih je položaj podoben. Na obeh straneh obstaja veliko zanimanje da za to sodelovanje, za krepitev tega sodelovanja. Če vam navedem samo en primer, vedno več univerz v državah članicah ponuja učenje jezikov, kot je naprimer hindi, mandarin. In To je tudi pomembna perspektiva za študente teh visokih šol. In na, mi smo na ta interes tudi zelo pozitivno se odzvali, vendar ne samo to. Ne gre samo za um, učen, medsebojno učenje jezikov, dialog, ki ga tam vodimo. Tu predvsem najprej spoštujemo drug drugega, eh, po drugi strani pa hočemo razširjati tudi svoje vrednote, to se pravi eh, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih pravic, to je za nas eh, izrednega pomena. In mi bomo na vsak način o tem vprašanju spregovorili, čeprav je včasih to mal delikatna zadeva. Eh, mi v Eh, z našimi partnerji na kitajskem in drugih državah vedno o tem govorimo. Torej, odgovor na vaše vprašanje je da. Eh, to je vprašanje, ki je v, na dnevnem redu naših razgovorov in naših odnosov. Eh, ta večjezičnost ima torej pomembno vlogo v tem dialogu. Gospod Takula. Najprej bi se vam hotel zahvaliti za pozitivno oceno mojega dela in vesel sem, da nekdo, ki se tako dobro spozna na to zadevo, pohvali moje delo. Eh, predsednik Barozo je spregovoril o uh, novem mandatu, uh, komisar za temeljne pravice in pravosodje. Uh, pristojnost tega komisarja bi zaobsegala tudi pravice nacionalnih manjšin. In mi vsi upamo, da bo Lizbonska pogodba začela čim prej veljati in eh, potem tudi listina o temeljnih pravicah, eh, ki bo tudi pravno vse zavezovala. To nam omogoča nov razvoj v naporih Evropske unije na tem področju. Mi pa bi morali pomisliti tudi, da se bo pristojnost tudi v prihodne gibala v zelo omejenem obsegu, ampak to tako in tako tudi sami veste. In to je vprašanje, o katerem se nas ne razpravlja samo na ravni Evropske unije, temveč, kot sem že prej rekel, v dialogu z tretjimi državami zunaj Evrope. Potem gospa Nevedanova. Spodbujanje jezikov priseljencev. E, to je zelo občutljiva tema v Evropi. Nekatere države članice v katerih hočejo spodbujati učenje materinščine priseljencev, to delajo v okviru svojih možnosti. E, torej, oni poučujejo te jezike priseljencev. Ampak e, jaz sem mnenja, da ni e, dovolj, če se samo učijo priseljenci jezika gostiteljice. E, to je na vsak način pa politično zelo občutljiva tema. In naše mnenje, e, naše stališče pa je popolnoma jasno. Mi mislimo, da ni dovolj, če se naučijo samo Uh, jezika gostiteljice, kar je sicer kondicija sine qua non za priseljence, eh, če se hočejo vključiti v evropske družbe. Da pa je poleg tega potrebno tudi, da se spoštuje materinščino priseljencev. In Vsi znanstveniki pravijo, da če nekdo ne zna dobro svoje materinščine, da se zelo težko nauči kakšnega drugega jezika. In jaz sem že povedal, eh, kakšna je praktična korist eh, teh jezikov priseljencev. Eh, torej eh, modeli integracije se med seboj zelo razlikujejo. Mi imamo en seznam, en katalog dobr, pra, dobrih praks iz eh, številnih držav, tu lahko navedem Veliko Britanijo, Nemčijo, Avstrijo, Španijo in še številne druge države, ki so Mm, pozitivni, kar zadeva integracijo priseljencev in od katerih bi se drugi lahko marsikaj naučili. E, kar zadeva zgodnje učenje tujih jezikov, tu je e, potrebno povedati, da gre tu za novo idejo. E, od zadnja dva tedna se o tem vedno več govori in jaz sem vesel, da obstaja tako veliko zanimanje za to pobudo. Tudi tu E, imamo poznane znanstvenike, akademike, e, vodilne akademike Evropske unije, ki podpirajo to pobudo in bodo pri tej njej tudi sodelovali. Države članice pa e, morajo se bolj vključiti v to. In to sodelovanje držav članic v tej pobudi mora biti tudi politično omogočeno. Gospa Veli, kar zadeva jirščino, eh, uh, gospa Kel, eh, torej jirščina. Tu sem v stiku z irskimi uh, oblastmi. Uh, in lahko vam rečem, da tam zelo pozorno zasledujejo naše aktivnosti. Če poročilo ni pravočasno prevedeno v irščino, na irskem zelo hitro na to reagirajo. Uporaba teh jezikov v evropskih inštitucijah je že zelo napredovala in to sem tudi v začetku že povedal. Vendar, kot sem že rekel, ne zadostuje, da eh, trudi samo eh, komisija, če Irska ne more eh, dati na voljo ustreznih kadrov, se pravi, da nima dovolj mladih ljudi, ki bi znali dobro govoriti irščino oziroma ta jezik tudi tolmačiti in prevajati kar zadeva prevajanje uradnih dokumentov, gre za skupen napor, to ni samo e, naloga eh, evropskih inštitucij, eh, temveč to je eh, predvsem naloga za nacionalne in regionalne akterje. E, to ne velja samo za irščino. To je povezano tudi z drugim jeziki to najdemo eh, tudi eh, pri drugih jezikih, ki se zelo dosti govorijo angliščina, francoščina. In mi moramo eh, sami spodbujati projekte, da bi mlade ljudi v Veliki Britaniji in Franciji spodbudili k temu, da se učijo tujih jezikov. Kajti, če ne, potem bodo tudi evropske inštitucije imele v prihodne težave pri obladovanju nalog, eh, ki jih opravljajo eh, službe za eh, tolmačenje in prevajanje, predvsem angliščina, pa tudi francoščina, naprimer. Število tolmačev v naslednjih desetih letih bo pol tako veliko, kot je danes, če nam ne bo uspelo, da bi eh, francoske oblasti se potrudile, oziroma eh, se zavzemale za to, da se učijo mladi tujih jezikov, ne bomo imeli enostavno tolmačev in bo tudi število sestankov z tolmačenjem omejeno. To so torej tveganja, pred katerimi se nahajamo in kot sem rekel, to ne velja samo za tako imenovane majhne jezike. Potem pobuda predsednika Baroza, eh, mladi na poti. To je pomembna pobuda. Tu moramo eh, tudi še tesno sodelovati z parlamentom in z svetom, nekatere podrobnosti razjasniti eh, in kar zadeva vprašanje gospe Paladeli. Jaz sem že eh, govoril o Makedoniji in verjetno postaja vedno bolj očitno, da je potrebno najti rešitev za ime države in za jezik države. E, če tega ne bomo dosegli, ta država ne bo imela velikih možnosti na poti približevanja k Evropski uniji. Zadnje vprašanje je verjetno najtežje vprašanje. Namreč, kako razlikujemo jezik od narečja? Tu vam lahko samo rečem, da gre tu za odločitev na temelju subsidijarnosti. To odločitev sprejemajo države članice, eh, kot tudi oblasti tretjih držav. To je v njihovi pristojnosti. Jaz sem dosti krat spraševal strokovnjake, kako se razlikuje narečje od jezika. In oni so mi rekli, e, to je razlika, ki jo opredeljuje politik in ne pa znanost. Najlepša hvala, gospod komisar. Vi ste videli, da tema večjezičnost je zelo široka tema. In zdaj na koncu sem to poslušala in moram reči, da se mi zdi, da bomo k malu imeli velik problem, da ne bomo imeli dovolj tolmačev. Zdaj smo tako daleč, da smo večjezičnost uvedli v Evropsko unijo, eh, zdaj pa se lahko zgodi, da pravzaprav ne bomo imeli več dovolj tolmačev. Zato, ker uh, države, ki se vedno zahtevajo eh, prevod, naprimer Francija, ne bodo več v stanju eh, dati na razpolago toliko tolmačev. Zato moramo poskrbeti, če bomo hoteli v prihodne imeti še večjezično okolje, da bomo imeli dovolj Eh, tolmačev in prevajalcev, ki bodo to delo opravljali. Jaz mislim, da bi morali eh, doma v nacionalnih parlamentih o tej temi spregovoriti. Jaz, eh, torej, morali bi v Nemčiji, kjer se vedno povdarja, mi moramo in celo nemški jezik postaviti, govoriti, postaviti tudi vprašanje, a imamo sploh dovolj tolmačev. To je bilo za mene čist neki novega, nova informacija, Torej, mi moramo sami nekaj narediti tudi v naših eh, nacionalnih parlamentih. In seveda tisti, ki eh, največ govorijo, torej tisti, ki govorijo angliščino, imajo eh, torej tu precej dela, zato ker so tu veliki problemi. Torej, jaz bom eh, enostavno eh, Eh, seznanila predsednika Nemškega parlamenta o tej razpravi tukaj, to bo zagotovo koristno. Gospod komisar, prisrčna hvala. Mi vam želimo, ne glede na to, kje boste delali v prihodnje, da to, kar ste v zadnjih dveh letih, pa pol, dve pa pol, tri, tri, ja, eh, kar ste torej naredili v tem času, da boste to lahko nadaljevali tudi druge. Mi se vam zahvaljujemo za vaš veliki angažma, eh, želimo vse dobro in hvala, da ste bili danes tukaj. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, prosim vse, da ostanete v dvorani, kajti zdaj bo še posebej zanimivo sledi predstavitev zmagovalcev European Charlemagne Youth Prize. Sedaj pa bom nadaljevala v angliščini, eh, ker imam papir v angliščini pred sabo. Nagrada Karla Vedika je bila eh, podvojena leta 2008 kot skupno pobudo par Evropskega parlamenta in podeliteli nagrade Karla velikega, to je bila pobuda našega predsednika Pöteringa. Šlo je za to, da naj bi spodbudili mlade med 16 in 13 letom pri spodbujanju evropskega in mednarodnega razumevanja prioriteto in imajo projekti, ki so vzpostavljeni skupno z mladimi iz več kot ene države članice. Leta 2009 je bilo tukaj okoli 200 projektov iz vseh držav članic eh, in vsak projekt je bil ocenjen v procesu, dvostopenskem procesu izbire. Imeli smo nacionalno žirijo z dvema predstavnikoma Evropskega parlamenta in enega predstavnika nacionalne mladinske organizacije, 27 nacionalnih dobitnikov je ocenila Evropska žirija, ki jo je sestavljala predsednik Evropskega parlamenta, tri je drugi predstavniki Evropskega parlamenta in štiri je predstavniki fondacije Karla Velikega. Evropska žirija je izbrala zmagovalce na prvih treh mestih. Gospod Pal Šmit je bil v žiriji kot predstavnik odbora za kulturo vsi dobitniki, nacionalni dobitniki so bili 19. maja v Ahnu povabljeni na podelitev nagrade. Tretje mesto je zasedla, zasedel nemški projekt Obakante Ontalipe, torej do vrha. V Nemščini je Obakante zgornji rob, Ontalipe pa je spodna osnica, kar pomeni, da nekomu je voda že do grla. Gre pa za diplomacijo v gumijasti škornjih. Upam, da lahko tolmači to sploh eh, prevedejo. Gre za ime tega združenja, ki prihajajo iz Nemčije. Drugo nagrado, 3000 evrov, je dobil francoski projekt Evropski festival univerzitetnega gledališča Albi. Tukaj šlo za neprofitno združenje študentov, ki so pripravljali ta projekt. Prva nagrada, Karla Velika, z, v višini 5000 evrov, pa je šla v roke polskega projekta Europe Needs You z Evropa pisano z EU. In to je pripravil Evropski študentski forum AEGEE. E e. Z veseljem zdaj pozdravljam v, na seji našega odbora tri mlade, gospa Lara Šepl iz eh, teh projektov. Gospa Lara Šepl, ki predstavlja Nemčijo, tam nekje mora biti. Gospa Marie Terje, ki predstavlja Francijo. In gospa Hilde Delev, eh, ki predstavlja polski projekt. Yeah, ja, and now I think uh, she should now begin because uh, there were... Torej, zmagovalcu predamo besedo in beseda torej, zmagovalcem. Kaj je 10 minut vam damo? Uh, Okay, dear all, I'm really, really grateful to, to be here to sit. Dragi moji, veliko veselje mi je, da sem tukaj. Zelo sem uh, eh, žučna, nervozna in imam tremo. To priložnost pa bom izkoristila, da vam v desetih minutah predstavim projekt eh, Europnicijo. Naš projekt je dobil prvo nagrado Karla Velikega v letu 2009 in eh, vesela sem, da ste v naš projekt vložili toliko zaupanja. S te so nagrado bomo lahko nadaljevali z naslednjim krogom v naslednjem letu. Projekt obstaja od januarja 2008. Projekt se je razvijal prve pol leta in je zdaj tekel eno leto. Zdaj prihajamo v naslednje leto delovanja. Sem Hilde Delel, prihajam iz Nizozemske in vam bom predstavila AEGEE, e e, to je Evropski študentski forum. 43, iz 43 držav prihajajo študenti. oziroma iz 33 držav, to se pravi, da gre za študente različnih nacionalnosti. Na začetku nas je bilo samo šest. Samo deset minut imam, zato se bom potrudila. Deset nas je bilo na začetku. E, tukaj imate slike še drugih, ki so vključeni. Zdaj jih imamo 240. V Orvedu smo se najprej srečali. In sicer z zamislijo, da bi v naših srednjih šolah, da v naših srednjih šolah nimamo eh, toliko evropske tematike na učnem programu. To se nam ni zdelo najboljše, kajti mlada generacija predstavlja prihodnost, to so prihodni voditelji v Evropi. Zato bi želeli spremeniti to in eh, našim dijakom posredovati več znanja o Evropski uniji. Želeli smo se izvrati obstoječe zamisli in naš cilj je, da srednje šolce ustrezno usposobimo preko študentov iz foruma AEG. E. Zato smo najprej upravili raziskavo, da bi ugotovili, kako, kakšno je stanje. Raziskavo smo naredili v vseh državah Evrope in rezultati so nam pokazali, da resnično potrebujemo, da resnično vedno več študentov ugotavlja eh, to težavo, več dijakov in da evropske teme niso vključene v pouk na srednjih šolah, ni veliko informacije o tem, kaj eh, se dogaja v Bruslju, kaj lahko, naprimer, tudi dijaki potegnajo iz Evropske unije. Informacij torej ni bilo veliko. Dijaki so govorili, da je Brusel zelo daleč in da evropska politika jih ne zanima in tako naprej. In to je prispevalo tudi k temu, da oziroma je se upadalo tudi z dejstvom, da dijaki niso zelo vključeni v družbo, niso zelo aktivni. Danes smo slišali o projektu Youth on the Move, torej mladina v Bogonu, kar bi lahko spodbudilo večjo aktivnost eh, mladih v Evropi. Naše raziskave so pokazali, da mladih ne zanima Evropa, ker tudi ne vejo veliko o Evropi, da se ne zavedajo možnosti, priložnosti, ki jih eh, nudi. In ker gre za populacijo, ki je naša prihodnost, smo spostavili program za dijake po vsej Evropi. Tukaj smo si pojavili štiri cilje: povečati praktično znanje o Evropi, spostaviti multiplikatorski učinek preko tega projekta in eh, povečati izmenjavo informacij o možnostih, ki jih Evropa nudi dijakom. In to smo naredili z interaktivnimi delavnicami v srednjih eh, šolah, kjer eh, smo jim povedali zgodbe na osnovi tega, kar je kdo že preizkusil v svojih potovanjih in tako naprej, tudi predavanja o zgodovini evropskih držav, o evropskih institucijah in podobno. S temi informacijami, s praktičnimi informacijami in znanjem so dijaki dobili možnost eh, razvijanja mm, aktivnosti v lastnih šolah. Imam lep eh, primer in majhen eh, videoposnetek ene take aktivnosti. S tem so bili mladi eh, motivirani za posredovanje tega znanja drugim eh, dijakom. Mi smo prostovoljci in eh, nimamo veliko časa, da se posvetimo posameznim skupinam. Imamo delavnico, v kateri posredujemo svoje znanje, potem pa morajo oni to znanje posredovati naprej. Pravzaprav si želimo z malo časovnega vložka ljudem nekaj posredovati, kar veliko pripomore. Naredili smo cele vrste predavanj, organizirali smo oglaševanje in tako naprej. Usposabljali smo študente za posredovanje tega znanja, informacij v srednjih šolah, za interakcijo z eh, mladostniki. To je ena od slik takšne delavnice, v kateri so bili vključeni študenti oziroma dijaki. Spostavili smo tudi ustrezen sežen znanja, ki ga posredujemo, informacije o Evropski uniji. E, tukaj imamo tudi za misli, za razprave, za igre, ki jih lahko uporabijo v svojih šolah. E, ljudje so prišli iz tega usposabljena in potem odšli v različne srednje šole, v tri, dve, dva, tri razrede in potem organizirajo delavnice. Na tem zemljevidu vidite, kje smo pro naše projekte organizirali. To je pa primer, ki sem vam ga želela pokazati. Okay. <laughs> okay. Is there no music? Mora bi biti nekje še glasba. Um, no, tako boste vsaj dobili vtis, kako so dijaki sodelovali. Bili so stari 15 let, na nizozemskem je to. Bila sem tudi na polskem z polskimi študenti. Torej smo se soočali tudi z vprašanjem večjezičnosti. Projekt je potekal v polščini že in angliščini, v španščini in angliščini ali drugih jezikih. Tukaj je šlo za slikanje stereotipov, ki jih povezujejo s posameznimi državami, članicami Evropske unije. Oh, no, Okay. Nice. No, It's okay. Ah. Okay, this is such a pity, but I uh, hope... Kakšna škoda. Ampak upam, da ste dobili vsaj kratek, bežen v pogled v to, kako so zadeve potekali. Zdelo se mi je zelo krasno. Dijaki so bili tako motivirani, z veseljem so slikali v parkirni garaži in pokazali interes za tematiko. Sami so pokazali, kako so zainteresirani in kako želijo to posredovati naprej. Torej so se zelo uživili v celotno zadevo. Še nekaj pa tako 102 človeka smo usposobili v 19 državah. Ti študenti so potem šli v svoje srednje šole, v srednje šole v svojih državah in organizirali interaktivne delavnice. Takšne delavnice zajemajo seveda veliko dijakov, vendar jih ne moramo prešteti. Včasih imamo delavnico za 20 ljudi, včasih gre za prezentacije, ki pripravimo eh, za celotno šolo tako da ne moremo prešteti eh, vseh dijakov, ki so bili deležni naše projektov. Sodelujemo tudi z različnimi nevladnimi organizacijami. Danes smo, na primer, pripravili eh, dopise, pisma za, z vabili k delu v našem odboru. Veselimo se že srečanj z poslanci Evropskega parlamenta. Mogoče vi poznate organizacije, s katerimi bi se lahko povezali in izmenjali informacije. Pripravili smo tudi spletno stran. To je naša spletna stran in tudi na Facebooku je naša pobuda predstavljena. To je tudi eh, forum, v katerem se lahko dijaki povežejo med seboj in z študenti, ki so jih usposabljali. Še enkrat se prav prisrčno eh, zahvaljujem za zaupanje vloženo v naš eh, projekt in upam, da se lahko še danes popovdne srečamo ali še jutri, saj bom tukaj. Zelo dober program je, ste organizirali za dobitnike prvih treh mest in eh, te nagrade Karla Velika. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much, Hilde. Hvala lepa, Hilda. Mislim, da je to dobro dopolnilo k mladinskemu parlamentu, ki ga imamo. Imamo enega, oziroma celo dva. Ta parlamenta delujeta v isto smer, financira jih Evropska unija, vas ne. To se pravi, da gre za vašo lasno pobudo in to je resnično čudovito. To je zanimivo tudi za program Comenius. V okviru tega programa imamo še veliko odprtih možnosti. Uh, mogoče lahko to eh, povežete, se povežete s tem eh, projektom in iz tega potegnete tudi kaj sredstev. To so različne možnosti. Najlepša hvala. Prepričana sem, da ste spostavili zelo dobro skupnost, ki lahko deluje kot multiplikator. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa gospa Mariteri, ki bo predstavila dobitnika druge nagrade. Yeah, but I'm gonna do it. I don't know. You have it. Do you have something there? There? Yes. Okay. Allez-y. Sollen wir es machen? Allez-y. Okay. She will do it and you will speak. You can read Come on. Okay. Okay. Bonjour. Donc, euh, j'ai fait une présentation. Dobre dan, imam pripravljeno predstavitev v angliščini, ampak govorila bom v francoščini, ker je to im, moj materin jezik najprej. Najlepša hvala za povabilo in ponosna sem na to, da lahko predstavim Akteja. To je Evropski festival eh, univerzitetnih gledališč in pouličnih gledališč. Torej, jaz sem pristojna za komunikacije na področju tega projekta Akteja se je začel pred 11 leti s približno desetimi osebami. Sedaj nas je približno 30 študentov z Ecole de Mine Carbon. Vsi smo prostovoljni sodelavci. In investiramo veliko časa v organizacijo tega festivala. Vsako leto se ga udeleži približno 100 umetnikov iz vseh, vseh koncev in krajev Evrope, ki delijo naše navdušenje in našo strast za gledališče. Torej gre za gledališki fes, festival, kot sem rekla, ki je razdeljen na dva dela. Torej, prvi eh, je vključuje gledališke skupine iz eh, vse Evrope, ki nastopajo vsak večer. Najprej pokažemo francoski komat in potem eh, komat iz eh, drugih držav. In študentje tudi uh, igrajo v svojih jezikih. Žirija je sestavljena iz amaterjev in profesionalcev in ob koncu festivalskega tedna potem izbere žirija en, komad, ki ga uprizorijo ob koncu še enkrat. Usporedno eh, s tem pa poteka tako imenovani OFF festival z brezplačnimi koncerti, s pouličnimi predstavami v Albiju in uh, imamo tudi dan otrok, kjer omogočamo otrokom, da spoznajo evropsko kulturo, ki je mogoče ne poznajo. Akteja je za mesto Albi zelo pomemben dogodek. To je majhne, majhno mesto, 60 tisoč prebivalci na jugu Francije. In imamo torej fakulteto in visoko šolo za, za inženirstvo. Vendar zelo veliko otrok je v tem mestu in zato je to še, pomem, še posebej pomembno za kulturo in za kulturno življenje v, naš, v našem mestu. In zato smo zelo ponosni na to, da ste nam podelili nagrado, kar je tudi spodbuda. Kajti s tem se nam podeli tudi mestna medalja Albija in to je res, res veliko priznanje za naše delo. Kako poteka ta festival? Vsako leto je tako, da v eh, velikonočnih počitnicah je en teden posvet posvečen temu festivalu in sicer zato, ker so vsi otroci takrat doma. Zato smo izbrali ta termin, eh, družine imajo počitnice in tako dosežemo tudi eh, družine, družine, ki se mogoče sicer ne zanimajo eh, tako zelo za evropsko kulturo. Od eh, oktobra do februarja pripravljamo eh, ta festival, srečamo se enkrat na teden, torej v ekipi in marca je več sestankov, kajti logistika je precej kompleksna stvar. Moramo eh, torej pripeljati v naše mesto umetnike iz vse Evrope in to pomeni veliko organizacije, treba je poskrbeti za prenočitev, za potovanje in tako naprej, razen tega seveda ne govorimo vsi istega jezika. Torej, kar precej dela je telefonski klici in tako naprej. In kje vse to poteka, verjetno ste si mislili, da so gledališke predstave seveda v pravem gledališču. Vendar stane vstopnina samo en evro, to je simbolični prispevek, ker želimo doseči čim več ljudi. Seveda pa vabimo tudi mladince iz drugih držav, ki se sicer mogoče ne zanimajo tako za gledališče in se tudi ne zanimajo za kulturo. Torej, povabimo jih na ta festival in ob koncu večera se potem razpravlja z umetniki o eh, komadih, tudi s občinstvom, študenti, tako da eh, pride, prihaja do odlične izmenjave mnen. Torej, OF festival poteka v mestu Albi, to je festival na prostem, eh, deloma tudi na območju fakultete, kajti seveda želimo predvsem eh, spodbuditi tudi študente. Drugi del pa poteka na plas Dazil, ki je eh, v eh, centru mesta. Predvsem želimo pač doseči tudi ljudi, ki se sicer, kot sem že večkrat rekla, ne zanimajo za evropsko kulturo. Sporodno s tem poteka tudi dan otrok, torej dan, ki je posvečen otrokom. Eh, najprej se pogovarjamo z učitelji, eh, potem delimo letake eh, in imamo urejena različna igrišča in to je zelo lepa priložnost za otroke. Mogoče sicer ne razumejo jezika, ampak so pred žonglerjem in, ali klavnom in tako naprej in ga gledajo in niti ni tako pomembno, da eh, razumejo jezik. Torej, akteja, to je tu kulturni ognjemet v šoli, torej eh, gostimo približno 100 umetnikov iz vseh delov Evrope. Vsako leto eh, sodelujo druge države v določenih. Včasih mm, je tako, da eh, umetniki pridejo ponovno, tudi če sami nimajo nobenih predstav, ampak samo, da so navzoči vsaka gledališka skupina igra v svojem maternem jeziku. To seveda tudi pomeni, da je tri, potrebno dodati napor glede na intonacijo eh, in tako naprej in tudi eh, na gibe. Eh, torej, gl, eh, igravci morajo dati vse tako, da se razume vsebina na osnovi tudi simbolike, ki je vidna na uh, odru. Torej, ta nagrada, kadla velikega, je. Yeah veliko priznanje za naš angažma. V zadnjih letih smo imeli, v zadnjem letu smo imeli velike težave zaradi krize, kajti v glavnem živimo od subvencij in mnoga podjetja so pač znižala svoje subvencije, tako da je bilo zelo težko povabiti evropske gledališke skupine k nam in eh, kajti seveda jim moramo ponuditi prenočišče, prehrano, vse to stane denar in treba je reči, da smo z evropsko pomočjo eh, lahko povabili tudi skupine, ki jih sicer ne bi mogli. Za letošnjo poletje so se um, Torej, v bistvu so nas poleti kontaktirale tudi še druge gledališke skupine, ki so slišali za to nagrado in so vprašali, ali bi lahko sodelovali. Eh, torej določene eh, predstave oziroma določene komade tudi prevedemo, ker smo pač videli, da imajo predvsem manjši otroci vendarle težave z razumevanjem, tako da jim damo neke ključne informacije, da lahko sledijo. Hvala. Si, Marie. Hvala, Marie. Res ste podali odličen primer za ustvarjalnost na najvišji ravni. In upam, da bodo nadaljevali za vami tudi še tisti, ko boste že končali svoj študij, da imate naslednike, ki bodo to, ta projekt nadaljevali. To je eh, visoka šola, ki eh, v bistvu ni, eh, se ne ukvarja samo z umetnostjo, zato mm, tem večje priznanje. Ni? Sem Lara Šepr iz eh, Nemčije. Veliko čas mi je, da sem tukaj kot predstavnica enega od treh je nagrajenih evropskih projektov. Zahvaljujem se vam za vabilo. In predstavila bi vam zadeve v nemščini. Unterlippe. Oberkante, Unterlippe, Gorni, Rob, Spodnja, Ustnica bi to prevedli, to je ime ciljega projekta, je pa večpominski naslov eh, za ta okoljski projekt, eh, kjer gre tudi za raziskave. Šolari iz Nizozemske, iz Poljske, iz Mačarske in iz Nemčije so skupaj obravnavali eh, globalni politični problem. In to ime pravzaprav pomeni, da je mira polna, obakante untalipe, da je to že skoraj kaplja čez rob. Gre za vedno večjo nevarnost poplav v kulturnih prostorih Srednje Evrope, eh, ki so gosto naseljeni in kjer je industrijski napredek privido do tega, da so naravne vodotoke regulirali. Torej, ta eh, mira je polna, pa je tudi oznaka za eh, študijo, ki je bila izvedena za to območje Rina. Torej, eh, reka Lipe je pritok Rina, ki je eh, zelo pomembna reka v eh, zahodni Vestfaliji. Torej, pri tem vidimo varstvo pred proplavami kot naloga za občino in tudi kot čezmejno nalogo. In sedaj nekaj o projektu samem. Septembra 2007 je 12 eh, šolarjev in šolark eh, delovne skupnosti za biologijo gimnazije Konrad von Söst iz Sösta skupaj z mladinci iz partnerskih šol iz Polske in Mačarske, torej izvedli so Eh, okoljsko-terensko študijo. Z vodilno idejo ali lahko najdemo lokalne odgovore na logo, logo, za globalne probleme, smo povezali ravnanje pred, na kraju samem z družbenimi nalogami globalnih razsežnosti. S tem nismo samo pokazali, da se posledice globalizacije pojavljajo tudi na lokalni ravni in zadevajo vsakega posameznika, temveč iskali smo predvsem možnosti ravnanja eh, oziroma angažmaja eh, demokratičnega in civilno-družbenega angažmaja. Torej, spodbuda k sodelovanju in k angažmaju, to so ciljne perspektive tega projekta. Skupni fokus, eh, torej nevarnost visokih voda oziroma poplav, povezuje eh, kraje šol eh, in eh, je pač tudi spodbuda za obravnavo okvir teh šolskih partnerstv. Eh, ta slika opozarja na naš projekt. Na eni strani, na enem, v enem delu sveta je pre, veliko premalo vode, vsi poznamo posledice, na drugi, drugem delu sveta pa je preveč vode. Tu vidimo naprimer poplave, te slike smo naredili sami, torej ti dve fotografiji, tu vidimo reko Lipe in tu je dolina reke Lipe. To je uh, reka, o kateri govorimo tako je izgledala pred renaturacijo. Torej, človek je reguliral reko in jo spravil v to umetno obliko. Naprej, tu vidimo gradbene ukrepe, gradbena dela. Ob reki, torej, tu že poteka renaturacija, slike o delih tudi to so slike teh del. Torej, tam imamo uh, eh, Strnbrik, ki je idealno gnezdišče za ptice, kot so naprimer vodomci in obrežne lastovke. Tako je zgledala, zgledal od, uh, zgledala reka Lipe po renaturaciji. Torej, vidimo na bregovih, da se reka lahko širi. Prej je pa pri močnih padavinah ni bilo te možnosti, da bi se razširila reka in to je potem vodilo do poplav. Sedaj pa se lahko reka počasi širi in počasi stopi čez bregove. Naslednja slika. To je že del našega projekta, torej ugotovili smo sestoj vrst, stalež vrst in sicer smo izverli električni ulov rib in našli smo različne ribe. Tu manjka ena prosojnica, torej različne tudi redke ribe smo ugotovili da živijo v tej reki. Tem bela štorklja, ki se je pojavila po renaturaciji ponovno v dolini reke Lipe. Prej, Lipe prej tu ni živila. Torej dolgo let bele štorklje ni bilo. To je bil dober znak, da se je vrnila. Potem tudi kači pastirji, eh, torej naprimer ognjenega kačnega pastirja, ki je prvotno iz Afrike in Južne Evrope. Sedaj pa živi tudi v Južni Nemčiji. In pojav tega kačjega pastirja je pravzaprav že znak za podnebne spremembe. Ob koncu našega projekta smo vsi skupaj organizirali velik simpozij na naši šoli, kjer smo se v zadnji dan zbrali vsi skupaj starši in predstavniki politikov in vseh eh, zainteresiranih. Imeli smo podisko razprav, eh, kjer smo obravnavali pomembna vprašanja. In govorili smo tudi o tem, kako smo povezani z Evropo in kako si predstavljamo prihodnost in tudi kakšne so naše bojazni za prihodnost eh, ob eh, podnebnih spremembah. In skupaj, vsi skupaj smo pripravili tudi zahteve, oblikovali zahteve, kot naprimer, da naj se ostavi eh, nadaljna regulacija rek. Potem renaturacija starih rek, tako da bodo imeli reke spet prvotno obliko, da lahko stopijo čez breg in je s tem zmanjšana nevarnost poplav. In tu ob koncu še vsi, ki so sodelovali v tem projektu, torej vsi šolarji, ki so sodelovali. In To je bila torej moja predstavitev. Hvala za vašo pozornost. Hvala, Lara. To je zelo dobra ideja, da se mladi lotijo napak, ki so jih naredili starši ali dedje pri eh, regulaciji rek, pri zlorabi eh, okolja pri eh, sečni drevoredov in tako naprej. Sej dobro, ne morete tega zdaj spremeniti, ampak lahko v občinah poskrbite za to, da se zbudi zanimanje za to. In vse da pride do renaturacije na številnih področjih, to potrebujemo. In da se to dogaja čezmejno in da nove države ne bodo storili istih napak, kot smo jih naredili mi. V času tehnike se je mislilo, da je treba pač vse regulirati. Vem, jaz sem bil takrat v nemškem parlamentu, ko je šlo za regulacijo reke v dolini Altmüll. Tal, torej, kjer je bilo veliko starih mlinov, mi smo se uprli, ampak kljub temu se je zgodilo. Tako da mislim, da je to dobra ideja in vas spodbujam, da nadaljujete. E, mnogo stvari se lahko lotijo mladinci danes in se angažirajo tudi kot evropejci. In želim kar navezati na to. Če se ukvarjate s tem, potem vedno pomislite, da če se srečate z mladimi, opozorite, opo, opozorite jih na to, da imamo program uh, e, EU za prostovoljno delo, ki v 46 deželah Evrope omogoča dejavnost na tem področju. Torej obstajajo možnosti, da to, kar ste storili v manjšem okviru, nadaljujete tudi še malo v širšem okviru in mogoče lahko pridobite tudi druge oziroma nekako ta ideja preskoči tudi na druga. Hvala vsem trim za predstavitev projektov. Upam, da eh, boste še naprej s takim angažmajem delali na tem, torej predvsem Eh, je pomembno tudi za vašo prihodnost, da Evropska unija lahko obsta, eh, da ima toliko dobrih idej tudi za prihodnost. Hvala. Sedaj. Torej. Sedaj pa gre še za odobritev sklepov eh, koordinatorjev. Ali ima kdo kak problem s sklepi, ki smo jih sprejeli včeraj? Gospod Fisas, prosim. Gracias, señora presidenta. Hvala, gospa predsednica. Pravzaprav bi gospa Badija za skupino socialistov morala spregovoriti o tem, ampak z njo sem se dogovoril, da bom jaz podal ta predlog. In sicer za obisk v Kataloniji. gre za obisk eh, katedrale. Katalonska romanika je del svetovne dediščine, torej najprej bo prišlo do pripravljalnega poskusa in tam eh, obiska in lahko razmislimo eh, o tem, da bi obiskali tudi druge regije v Španiji, vendar zdi se mi pametno, da bi vprašali tudi španske eh, poslance tu v odboru za Eh, kulturo gospoda Miljana, gospoda Dio in mene. Torej, se nimamo nič proti San Sebastianu, to je eno najlepših španskih mest. Vendar, če naj bi res obiskali moje mesto, potem bi rekel, tudi pri nas eh, si lahko marsikaj ogledate. Torej, rekel bi, da bi mogoče kljub temu še podali nov predlog. Gospod kolega Fisas, mi smo včeraj dolgo razpravljali o tem in ugotovili, da smo bili v Barceloni že zelo pogosto. V zadnjem obdobju smo bili v Barceloni in da bi bilo dobro, če bi kdaj obiskali tudi kako drugo regijo. Predlog je dala Špan, Španija in mi smo ga sprejeli. Včeraj smo glasovali o tem, lahko ponovno glasujemo tudi v odboru, ampak mislim, da naj bi ostali pri predlogu San Sebastian. San Sebastian ima tudi perspektivo, da bi 2016 postal uh, prestolnica uh, evropske kulture. Včeraj ni bilo tako enostavno sprejeti odločitev, Barcelona vedno vabi, ampak to je, ker smo v Barceloni bili enkrat, dvakrat v mandatu, v zadnjih mandatih in zato smo rekli, da bomo sprejeli drug španski predlog. Španija bo predsedovala v naslednjem letu in zato smo pač dali prednost San Sebastianu. In zato vas prosim, da zdaj ne ustrajate na tem, da se spet eh, odločimo za Barcelono. Res smo temeljito razpravljali, ampak če ustrajate na tem, moramo seveda glasovati, gospod Fisas, prosim se ne ustrajam na tem, da gremo v Barcelono. Vendar mislim, da ta predlog ni dala Španija San Sebastian, temveč to je bil predlog eh, poslanske skupine liberalcev, ki sploh nima španskega člana. Zato je to bil torej predlog takole iz Finske. No, vse to je v redu. Če se Barcelona ne upošteva, potem menim, da bi vse mene in gospoda Dio lahko prej vprašali. Mi dva sva iz Španije in eh, se imava tudi določeno delo pri organizaciji tega potovanja in zato se pravzaprav ne strinjam s tem predlogom. Želite povedati nekaj na, na isto temo? Torej, včeraj zvečer smo se odločili. Uh, eh, odbor mora seveda sprijeti odločitev, gospa Hannibal, vi ste bili včeraj na tem sestanku, če želite, lahko damo to točko tudi še na naslednji dnevni red. Torej, da rečemo, obisk gre v Španijo in pri naslednjem sestanku bomo odločili o kraju. Mogoče bi to bilo primirno. Meni so rekli, da so španski kolegi obveščeni in zato sem se strinjala s tem včeraj. Želim še enkrat opozoriti na naslednje. V tem odboru imamo skoraj samo osebe iz Katalonije in zato sem zelo zainteresirana, da kdaj gremo na obisk tudi v drugo regijo v Španiji. Ne, ker je ne bi poznala, ampak zato, ker se mi zdi, da moramo upoštevati vso raznolikost španske kulture. In ko sem končno ugotovila, da gre za kraj San Sebastian, kajti v odboru so predlagali kraj pod baskovskim, eh, z baskovskim imenom in mi ta kraj eh, pod tem imenom ni bil znan, eh, Torej, mi smo zato, da gremo v Španijo in med nami bomo še enkrat razpravljali o mestu, ki ga bomo obiskali. Ali ima kdo še kakšno eh, drugo pripombo v zvezi z včerajšnjim zapisnikom? Gospod Boris, imate kakšno pripombo na eh, včerajšnji zapisnik ali kaj drugega? Torej, gre za sklepe koordinatorjev, prosim. E, Mijemo kazi zgošič. E, e... Gospa predsednica hotel sem povedati nekaj v zvezi z eh, avtorskimi pravicami in eh, Googlom. Vi ste prej tudi že opozorili na to. Eh, 2011 za 2011 je to bilo predvideno, ampak mislim, da se moramo hitro lotiti te teme in zato sprašujem, kdaj bo ta javna predstavitev. Torej, me nič znano o letu 2011, temveč se spomnim, da smo rekli, da bo odbor za pravne zadeve in naš odbor boste skupaj organizirali javno predstavitev. To moramo organizirati skupaj. Mogoče bi lahko vključili tudi še kak drug odbor, kajti mnogo je povezano z avtorskimi pravicami. Torej, mi smo pristojni